meine Damen und Herren, ladies and gentlemen. Dame in gospodje, lepo prosim, da se posedete. Ich möchte auch im Namen meines V imenu Kloda Moraesa želim otvoriti sestanek, skupni sestanek odbora za zonanje zadeve in odbora za državljanske svoboščine. Tudi gospa Valencijano sodeluje. Danes zasedamo v politično in stvarno dramatičnem položaju, predvsem pa je pred našimi očmi humanitarna katastrofa. In zato mislim, da moramo kot parlament analizirati to vprašanje in priti do odločitve. In nedvomno bomo danes tudi obveščeni o razpravah, ki so včeraj potekale v svetu. Veseli me, da je z nami podpredsednica Federica Mogherini, veseli me, da je z nami komisar Avramopoulos in naš stari prijatelj gospod Guterres vsi so danes z nami in mislim, da za današnjo razpravo ne bi mogli dobiti boljših govorcev, kot so ti trije. Znašli smo se v situaciji, ki je povedana, povezana z velikim trpljenjem in vsi se verjetno spomnimo smrti malega Ajlana, ki nas je vse predramila. Videli smo, da so ljudje morali zapustiti svoje domove v Siriji, v Iraku in drugot. Ljudje so na poti 7 milijonov, nekateri pravijo celo 10 milijonov ljudi je na begu in kot kaže, ni izgledal, da bi se situacija izboljšala. Pomembno se mi zdi tudi to, da se o tem pogovarjamo skupaj z kolegi iz odbora Libe, kajti tukaj gre tudi za nalogo, ki zadeva njih. Če lahko poenostavim zadeve, Klod, vi se boste morali soočiti s posledicami, mi pa se moramo ukvarjati z vzroki. In menim, da samo če bomo delali z roko v roki, če bomo imeli skupen koncept, potem bomo lahko rešili to dramatično situacijo na verodostojen in človekoljuben način. Pogovoriti se moramo o vprašanjih razdelitve beguncev. Govora je o 40 tisočih, 120 tisočih, ampak tukaj ne govorimo zgolj o par kapljicah več, gre za nek stalen mehanizem in če sem prav razumel, naj bi včeraj sprožili zakonodajni postopek in mi kot Evropski parlament moramo tu doseči napredek. Vedno, ko je šlo za medvladno metodo soglasjem sveta, nam ni uspelo. Zdaj se moramo znajti v situaciji, Zdaj potrebujemo skupnostno metodo z glasovanjem v svetu in parlamentu. Prav tako vidimo, da je v zadnjih 18 letih, kolikor spremljam to situacijo, so države preprečevale, vključno z mojo, to, da bi Evropska unija uporabljala skupnostno metodo. In vidimo, in Klod bo povedal kaj več o tem, da govorimo o varnih državah, državah izvora. Vidimo, da gre za vprašanja, ki imajo opraviti tudi s tem, da bi Schengen lahko začasno suspendirali, ne pa trajno, kajti s tem bi Evropa naredila korak nazaj. Pogoravati se moramo tudi o vprašanjih tihotapcev ljudi in pogovarjati se moramo o registraciji, azilnem postopku in vseh povezanih vprašanjih, ki bodo omogočila, da bi ta neorganiziran način, ki smo mu trenutno priča, nekako uredili. Gre za vprašanja v zvezi s tako imenovanimi hotspots. Ne moremo pustiti samih držav, kot so Italija, Grčija, Mačarska, vidimo, da Dublin ne deluje, ker to ni običajen primer. Zato moramo združiti moči, tako finančno, kot tudi kadrovsko. Skupaj moramo dati na voljo te vire, ne samo v Evropski uniji, pa tudi izven Evropske unije moramo reševati ta vprašanja. In gospa Mogherini nam bo verjetno povedala, kako se tu vključuje odgovornost posameznih držav. Upam, da tudi na ravni združenih narodov zaznavajo, kako se morata vključiti tudi ZDA in Rusija, kako moramo doseči skupno stališče. In vemo, da brez teh dveh držav te krize ne bomo mogli rešiti. In sicer Rijad, Teheran, Ankara tega problema ne bomo razrešili, če ne bomo vključili vsaj teh treh držav. Te države morajo sodelovati zato, da se preneha z izvajanjem terorja v teh državah. Vidimo, da gre tu za vojno regionalnih moči, ki jo je treba preprečiti in zato se moramo skupaj potruditi in povdaril bi rad, da v ta koncept sodi tudi Rusija, čeprav se zdaj ponovno čudim, kako se bo Rusija vojaško vključila v spopad v Siriji ali pa tudi ne, več bomo slišali o tem. Tudi arabske države morajo prevzeti politično in finančno več odgovornosti. Prav tako mislim, da potrebujemo tudi močnejšo mednarodno podporo z gospodom Guterresom sem se pogovarjal in begunci iz Sirije, iz Iraka. Vse celotno to vprašanje je sistematično podfinancirano. Zato vidimo, da so pred dvemi, tremi meseci za 40 odstotkov zmanjšali sredstva za prehrano. Zato vidimo, da v tem položaju pravzaprav ni nobenih izgledov. Vidimo, da se zmanjšuje oskrba beguncev. Morda so tudi zaradi tega nastale te številke, s katerimi imamo pravka. In ravno zato se mi zdi, da je treba jasno in glasno povedati, da je treba ukrepati. Evropska unija je pripravljena narediti več, bistveno več, tako iz človekoljubnih razlogov, pa tudi nimamo druge izbire konc koncev. In zato eh, moramo tudi vlade spomniti, da naj v načrtu za to proračunsko obdobje ravno na področju zonanjih zadev prenehajo z krčenjem proračuna. To se je v zadnjem času zgodilo. In tudi kar zadeva evropski proračun, bi države članice morale ponovno razmisliti v luči sedanja problematika, kajti sicer tega ne bomo uh, razrešili. Če nas pozivajo k razreševanju, obenem pa nam jemljajo iz rok inštrumente, potem se mi to ne zdi ravno smiselno, zlasti v luči eh, te krize in potreb teh ljudi. In zato menim, da bi si morali prizadevati, kljub temu, kar sem povedal, da ne bomo prešli v obtoževanje drug drugega. V tem trenutku me ne zanima, kdo je zakaj kriv. Zanimati nas mora samo, kako bomo ta problem rešili in mislim, da bo že to dovolj zahtevno tudi v luči različnih eh, tradicij, zgodovinskih izkušenj. Nekatere države članice niso vajene teh procesov in Zdaj vidimo, da smo se vsi znašli v istem čovnu. Veseli me zato, da bomo danes lahko opravili to razpravo in veseli me tudi, da bo tudi parlament lahko naredil svoje, zaupamo našo sposobnost, da nam bo to uspelo in ravno zato predajam besedo zdaj Klodu za njegove uvodne pripombe. Hvala lepa, Elmar. Mislim, da je današnji sestanek prišel točno ob pravem času v luči krize, s katero smo soočeni in tudi glede na zasedanje sveta, ki je potekalo včeraj. Začel bom pozitivno, ne z zamirami v zvezi s tem, o čemer svet ni odločil. Danes imamo odbor za zunanje zadeve, človekove pravice, predstavniki pododbora za razvoj, eh, odbor Libe, naši kolegi iz odbora Libe trdo delajo, kar zadeva holistični pristop. Vsi kolegi so tu. Naj povem, da so kolegi dolga leta delali v zvezi z azilnim sistemom, ki, če bi dobro deloval, bi predstavljal strukturo, za katero si države članice tako prizadevajo in potem tudi ne bi imeli mnogih problemov, s katerimi se danes kolektivno srečujemo v Evropski uniji. Zato je zelo pomembno to, kar si povedal, Elmar. Pomembno je, da smo tu kolektivno zastopani v vzdušju sodelovanja in da želimo rešiti vsa vprašanja in probleme. To je izjemnega pomena. Veseli me tudi, da imamo na našem panelu Frederiko Mogherini, podpredsednico zelo spoštujem delo, ki ga je opravila in njen uložen trud. Zelo umirjeno in modro je ravnala v preteklih dneh, kar je zelo pomembno. In seveda komisar Avramopoulos in eh, predstavnik oziroma visoki komisar za begunce, gospod Guterres. Zelo pomembno je, da se pogovorimo o holističnem pristopu, ki ga želimo zauzeti do tega vprašanja. Pomembna je tudi časovnica. Imamo tudi predstavnike iz eh, držav, kot so Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Tunizija in Turčija. Vsi se spomnimo podobe Ajlana, ki nas je prebudila na način, ki si ga nismo mogli predstavljati. Mnogi državljani v Evropi so spoznali, kaj se v resnici dogaja v Evropski uniji z mnogimi begunci. Zdaj vsaj uporabljamo besedo begunci bolj pogosto zaradi teh strategij in kasneje bomo slišali tudi sorodnike Ajlana. You know, many, well, Vem, da boste mnogi poslanci danes želeli spregovoriti in seveda bomo besedo dali tudi gostom, ki sedijo tu na panelu. Naj povem v imenu odbora Libe, kaj želimo doseči. Zelo pomembno za nas je, da zaznavamo našo zakonodajno ulogo glede uh, premestitve, pa tudi glede azila. Uh, V tej zgodbi nismo zgolj opazovalci. Elmar je govoril o skupnem azilnem sistemu. Sam sem želel spregovoriti tudi o skladu za priseljevanje in integracijo. Mnogi vidiki sveta, ki je potekal včeraj, sadevajo tudi nas. Mene skrbi to, da če ne bo političnega dogovora glede številk, ki smo jih našli v predlogu komisije, ki ga je podal komisar Vamopolus, bomo izgubili verodostojnost in lahko rečemo imenu odbora Libe, da nas zelo skrbi, da delo, ki ga opravljamo in predstavljamo, če ne bo sprejeto, bomo v veliki meri izgubili našo verodostojnost. Tukaj imamo tudi predstavnike UNHCR-a. Celoten svet spremlja, kaj počnemo. Želimo pridobiti vredostojnost s tem, da sprejemamo prave odločitve. In rad bi, da naše odločitve ne veljajo le na kratek rok, tudi srednji in dolgi rok je izjemnega pomena. To pa pomeni azilni sistem, ki bo trajen. Želimo si stalnega sistema za premeščanje in želimo imeti besedo pri tem. To namreč ne bo samo problem današnjega dneva, pač pa tudi jutrišnjega zaradi globalnih vprašanj, s katerimi se soočamo. To je pomembno vprašanje in to je pomembno sporočilo, ki ga predstavniki odbora Libe želimo posredovati. Seveda nas zanimajo tudi vidiki zunanje politike, človekoljubne plati, Elmar. In danes pravimo, da želimo delati z vašim odborom holistično, zato da se bo nekaj spremenilo. Prihajajoči dnevi in dnevi do 8. oktobra bodo zadevali tudi parlament in želimo, da vsi zunani akteri prepoznajo vlogo Evropskega parlamenta, kaj ti mi zastopamo državljane, državljani pa želijo, da se ta problem reši. Ne samo kot del današnjega eh, zasedanja. Zato, kolegi, veseli me, da smo danes vsi skupaj in da bomo dosegli pozitiven rezultat. S tem dajem besedo eh, naši cenjeni gosti. Zahvaljujem si za opravljeno delo v preteklih nekaj dnevih. Besedo dajem Federiki Mogherini, podpredsednici Evropske komisije in visoki predstavnici z Evropske unije za zonanje zadeve in varnostno politiko. Izvoli. Right, uh, Je tako prav, Elmar? Elmar, he is the senior vedno moram eh, preveriti pri Elmarju, ker je on bolj izkušen pred so predsedojoči. A ne, Federika je menda šefica. Ne, danes je verjetno šef kar Antonijo. Anyway, a... Jaz v glavnem nisem. No, kakorkoli že, to je kolektivno prizadevanje vseh nas. Hvala za vabilo, hvala za pobudo. Zdi se mi, da je to zelo primeren in koristen ter pravočasen sestanek. Ob meni je moj kolega in prijatelj Dimitris, ki bo kaj več povedal o internih razpravah. Začela pa bi s tem, da nekaj povem o obeh teh temah. Oba sta govorila o tem, da moramo skušati rešiti problem. Moje delo je, da skušam ta problem postaviti v pravo perspektivo. Ampak naj povem, da naše zunanje delovanje in naše notranje ukrepanje nista dve ločeni stvari. To sta dve plati iste politike. Če želimo ukrepati in če želimo, da nas dojemajo kot unijo, to sem povedala tudi v Strasburu prejšnji teden, morda ste me nekateri slišali, da sem govorila o tem, ampak danes dopovdan. Zlasti potem, ko sem sodelovala, mislim, da je bilo prvič, da je visok predstavnik sodeloval na sestanku notranjih ministrov, Elmar se je šalil, če sem razširila svoj portfelj. Ampak ne, skupaj delamo v komisiji glede agende o preseljevanju in beguncih. Tudi z onanimi ministri že mesece delamo na teh vprašanjih in zato se mi je zdelo prav, da sem prisotna, da prikažem, tudi plat zunanje politike na sestanku, ki se sicer osredotoča na notranje zadeve. Vem, da imamo veliko internih razprav, ko govorimo o notranjih politikah in ne bom se spuščala v to. Vendar pa mislim, da je za vse nas zelo pomembno, za vse države članice, za vse notranje ministre je pomembno, za vse predsednike držav in vlad je pomembno, da razumejo, da naša notranja enotnost ali neenotnost vpliva na našo zonanjo verodostojnost in na naše zonanje ukrepanje. V zadnjih mesecih nam je uspelo zgraditi verodostojnost glede našega zunanjega ukrepanja na zelo kompleksen, ampak pozitiven način. Povedala bom, kaj počnemo enotno kot evropejci glede naših zunanjih ukrepov za preseljevanje in begunce. Enako enotnost in ukrepanje potrebujemo tudi pri notranjih politikah EU, kajti sicer bomo uspešni le na pol. Ko govorimo o tem, da zadevo postavimo v perspektivo, mm, to moramo dojeti kot evropsko krizo in to je evropska kriza, je pa to predvsem regionalna kriza, ki se danes dramatično preliva v Evropo. V zadnjih letih pa se je dramatično razširila, predvsem v posamezne regije. Ko sodelujem za sogovorniki v Libanonu, Jordani, Turčiji, pa tudi v mnogih drugih državah, v Afriki in v sredozemlju, je povsem logično, ko vidimo njihov odziv in ko pravijo dobrodošli in dobro jutro očitno ste se šele zbudili, ker se zdaj soočate s krizo, s katero se mi soočamo že leta dolgo. Ampak verjemite, da to ni nekaj novega in to ni nekaj samo evropskega, ravno nasprotno. To je vprašanje, ki je regionalne in globalne narave. Govorimo o nič celih ena odstotkov evropskega prebivalstva, ko je govor o beguncih, ki prihajajo. Libanon pa se sooča z begunci, ki predstavljajo 25 odstotkov prebivalstva. To je ta primerjava, nič celih ena proti 25. Tako lahko stvari postavimo v pravo luč, zato da vidimo, kdo in s čim se sooča v regiji. In naj podarim še to, kar ste pravkar omenili. Besede so zelo pomembne. Če krizo opredelimo kot krizo preseljevanja, je eno, Če pa govorimo o krizi beguncev, je to nekaj drugega, zato besede so pomembne zlasti za politike. Naša odgovornost je, da posredujemo sporočila našemu javnemu mnenju, sporočila, ki so v skladu z dejstvi. To je mešana kriza, to niso zgolj begunci, niso zgolj ekonomski migranti. Mislim, da je Antonijo včeraj izvrstno povedal ministrom. Res je, imamo različne tokove, ki prihajajo z vzhoda in z juga. Predvsem pa moramo prebrati dejstva, ki so pred nami in to realno. Ne smemo uh, sadev prikazovati črno-belo, rožnato ne bom rekla, ker je v tem trenutku to težko, verjetno nikogar ne nika, da bi stvari prikazoval rožnato. Ampak to niso zgolj ekonomski migranti in zlasti tisti, ki prihajajo preko Libije, niso zgolj begunci. To so mešani tokovi in to nam daje odgovornost z legalnega vidika in z moralnega vidika. Kot sem imela priložnost povedati na plenarnem zasedanju prejšnji teden, v svetu še vedno na nas gledajo kot na vodilne na področju človekovih pravic in zato je zelo pomembno, kako dosledni bomo pri spoštovanju in promoviranju človekovih pravic najprej na ozemlju EU. In zato pravim, zelo pomembna je povezava med notranjo in zunanjo politiko. Ko govorimo o zunanjem ukrepanju in naših skupnih ukrepih. Rekla bi, da se osredotočamo predvsem na tri glavne elemente. Ponavadi govorimo, da smo enotni kot EU in vidimo enotnost držav članic. Pred desetimi dnevi smo o tem razpravljali z zonanimi ministri in morda se še spomnite, pred skoraj da letom dni sem sedela tukaj ko je potekal hearing. In takrat sem rekla, priseljevanje, migracije bodo ena od pomembnih tem mojega dela. Nekateri so imeli dvome, rekli so, hm, to ni tipično zunanje politično vprašanje. In rekla sem, da smo začeli in da smo prvič uvrstili vprašanje migracij, tudi na zasedanje sveta. Februarja ali marca smo prvič imeli skupno zasedanje z ministri za notranje zadeve in od takrat dalje nikoli nismo nehali sodelovati z ministri za notranje zadeve, kajti zunanje ukrepanje mora biti vsebinsko in v skladu z našimi vrednotami in besedami. Več o tem čez par minut. Torej, želimo biti enotni kot evropejci in relativno hitro moramo začeti sodelovati s partnerji. To so mednarodne organizacije, UNHCR in Združeni narodi. Potem začela sem tudi z novim formatom eh, tako imenovanih eh, petih velikih držav, tako imenovanega Sajla. Obiskala bom eh, Niger, Obiskala bom ne samo prestolnico, pač pa tudi na Gades, da vidim situacijo na terenu in da se z lokalnimi oblastmi pogovorim, kako lahko najbolje rešimo situacijo. Predvsem gre v tem primeru za pikrante, potem imamo našo misijo tam, ki nam nudi pomoč in podporo pomagajo tudi pristojnim organom pri obvladovanju teh tokov. Potem začeli smo z intenzivnim dialogom z Afriško unijo, zlasti v pripravah na vrh na Malti. Predvsem si želimo sodelovanja na dolgi rok, ne samo na področju obvladovanja sedanje situacije, pač pa tudi pri gospodarskih naložbah, ki so na dolgi rok potrebne za to, da bi razrešili eno od glavnih tem, enega od glavnih razlogov, to je pa revščina in nizek povprečni dohodek, zlasti v podsaharski Afriki in v drugih delih sveta. Začeli smo tudi z dialogom na visoki ravni, za katerega smo bili naprošeni in imamo tudi urade za zvezo, v ustreznih delegacijah, predvsem v najbolj ključnih državah. Ampak za trenutek bi se rada posvetila denarju. Ko govorimo o doslednosti in usklajenosti, bi rada povedala, in to sem videla tudi včeraj, in to najdemo tudi v sklepih sveta. Ne, to so sklepi predsedstva. Tam nas prosijo za večjo podporo UNHCR-ju. In sama sem tega vedno vesela. Rada vidim, da bi povečali podporo UNHCR-ju in želim, da bi tudi države donatorke povečale svoj prispevek. Mislim pa, da to še ni dovolj in mislim, da mora biti naš prispevek v proračun UNHCR enak kot je bil leta 2014. Takrat je bil sicer izreden, ampak vedeti moramo, da imamo opravka z urgentno situacijo, ki pa se ne bo spremenila. Imamo dva sklada. EU je vzpostavila sklad za Sirijo. Ta se ukvarja predvsem z begunci in s krizo v Siriji z njegovo pomočjo opredelimo projekte in eh, področja, kjer lahko nudimo pomoč, zlasti v Libanonu, Turčiji, 4 milijarde evrov naj bi investirali skupaj. Ampak naj povem eno. Sklepi predsedstva pravijo, svet je soglašal, da bi okrepili sklad EU v luči sirske krize, in to bistveno, zagotovili bi podporo ad hoc za Sirijo in sosedne države. Ta sklad smo ustanovili, ima 41 milijonov evrov, ki jih zagotavlja EU, potem pa seveda je sklad odprt za prispevke posameznih držav. Človek bi dejal, Vse države članice, ki pravijo, naj povečamo našo pomoč, bodo pomagale, bodo prispevale v ta sklad. Ko pa potem pogledate, katere države prispevajo, vidite, da Nemčija prispeva 5 milijonov evrov, Italija 3 milijone evrov in to je to. In to je to. Zato sem zelo vesela, da so države članice povedali, da je treba bistveno povečati ta sklad in pričakujem, da bodo zdaj sprejeli tudi ustrezne odločitve. Sklad je namreč odprt za prispevke in čaka na nje, zato moramo začeti biti dosledni. Če uporabljamo določene besede, potem morajo iz tega izhajati tudi ustrezne konsekvence. Podobno velja za sklad za Afriko. Ko smo predstavljali svežen prejšnji teden v Strasburu, smo predlagali vzpostavitev sklada za Afriko, kajti vemo, da moramo ukrepati v Siriji, potem pa je seveda tu še Afrika. Danes je zelo poseben dan. Včeraj smo namreč imeli zelo zanimivo izkušnjo. Tako da izkoriščam to priložnost in sem danes nekoliko manj diplomatska, bolj odkrita, bolj odprta. Predlagali smo sklad za Afriko. Zelo dobro. Mi Kot EU smo namenili 1,8 milijarde. Čakam na države članice, da bodo prispevale bistvene zneske denarja. Ne v enem letu, ampak jutri, pojutrišnjem. V tem trenutku je to to. 1,8 milijarde iz evropskega proračuna. Prejšnji teden sva skupaj z Dimitrisom in skupaj z še dvema komisarjema poslali dopis vsem državam članicam in jih povabili k prispevkom. Pričakujem, da bodo prispevki prišli v naslednjih nekaj urah, ne mesecih, urah. Končno moramo postati dosledni. Opravičujem se, če sem čustven, ampak včasih je tudi to potrebno. Vem tudi, da imamo v parlamentu zaveznika, ko gre za razprave v proračunu za zunanje zadeve. No, ampak o tem bomo govorili v drugačnem formatu na kakšnem drugem sestanku. Drugi element, na katerem delamo, pa je seveda partnerstvo z državami izvora. Zelo se osredotočamo na vračanje, to je po mojem mnenju pravilno, ampak upoštevati moramo tudi, da je to relevantno samo za določene narodnosti, samo za določen del migracijskih tokov. To ne bo nikakor vplivalo na tok beguncev iz Eritreje, Afganistana, Sirije in podobno. V celoti želimo spoštovati mednarodne konvencije, mednarodno pravo in seveda načelo nevračanja v primerih beguncev iz teh držav. Včasih dvomimo, ali je to primerno javno povedati, da delujemo po načelu nevračanja. Mislim, da je nevarno, če tega ne bi naredili, kajti to je naša moralna in politična odgovornost. In vedno bom to javno poudarjala, vedno znova. Da, delamo pa tudi eh, na področju vračanja, vendar moramo upoštevati, da ko gre za tranzitne države, je situacija tukaj veliko bolj zapletena, kot si bi mnogi lahko predstavljali. Številne tranzitne države eh, same postanejo tudi ciljne države in to ima potem eh, velike humanitarne, ekonomske, varnostne posledice. No, eh, moj pristop je, da s temi državami gradimo partnerstva in da skupaj skušamo razumeti, kaj lahko naredimo. Eh, pri tem pa nam pomagajo tudi mednarodne organizacije, IOM, UNHCR in tako naprej. Skupaj si prizadevamo tokove usmerjati oziroma jih obravnavati na nek vzdržen način. Previdni moramo biti, ko eh, delujemo z državami in narodi, ki se soočajo s težkimi socialnimi, včasih okoljskimi posledicami. Varnostne posledice so tudi eh, pomembne in tem državam ne smemo naložiti še dodatnih bremen, kajti lahko bi jih destabilizirali in potem bi te države same postale države izvora begunskih tokov, če v njih ne bi več bilo ustrezne stopne varnosti. Zato moramo v tem primeru ukrepati previdno in modro. No, pa še dva elementa, ki se mi tudi zdita zelo pomembna. Eh, naše skupno delo pri eh, pregonu tihotapcev. Najboljši način je ustvarjanje legalnih poti za migrante. Mislim, da je to vsem jasno. Tako v primeru eh, beguncev kot migrantov je to najboljši način in to je dejstvo v umestnem času, ko si prizadevamo za ta konsens, pa moramo še naprej iskati take zakonite poti in eh, hkrati sprejemati tokove, ki že prihajajo v Evropo. Eh, začeli smo že z delom s partnerji na tem področju, predvsem v tranzitnih državah, eh, tako da bi skupaj okrepili boj proti organizacijam tihotapcev. To so kriminalne združbe, ki izkoriščajo obup ljudi za svoj zaslužek. In to počnejo na grozljiv način. Vsak, ki se je kdaj srečal s kom, ki je preživel ne samo zadnji del potovanja, ampak ki je preživel celotno pot, mi vidimo vedno samo pot prek morja, to je zadnji del. Eh, sama kot italijanka poznam izkušnje na Lampeduzi ampak stvari, ki jih slišite, so uh, stvari, ki spominjajo na suženstvo. To uh, je nesprejemljivo za kogarkoli. In ljudje porabijo vse denar, vse prihranke svoje družine in ta denar stavijo na uh, varen prehod v Evropo. Tukaj so v igri življenja otrok, življenja uh, žensk in ljudi. Ljudje so pripravljeni tvegati tudi smrt na morju skupaj s svojimi otroki, zato da bi se prebili v Evropo. In prej, ko bomo to razumeli, bolje bo. Of a, of a novel... no, kot del celovite strategije smo začeli tudi z operacijo eh, skupne zunanje in varnostne politike, zato da bi se skupaj borili proti tihotapcem na morju. No, eh, nismo pa spremenili akronima eh, oziroma imena te operacije, upam, da nam bo to s časoma uspelo. Uspelo pa nam je že ukrepati hitro. V enem mesecu smo sprožili to operacijo in to vseh 28 držav članic skupaj. Operacija zdaj deluje pet tednov in je rešila že 1500 življenj na morju. To je pomemben del te operacije. Ima pa še uh, druge pomembne uh, elemente, izmenjava informacij o tihotapcih in tako naprej. Ministrom sem predlagala, predvsem ministrom za zunanje zadeve in obrambo, da potrebujemo konsens v svetu, zato da bomo lahko napredovali. Zelo jasno moram povedati, kaj ti pojavila so se že v časopisih eh, s temi izjavami. Eh, ne gre za to, da bi te ljudi, te tihotapce bombardirali, ampak gre samo za to, da jih ustavimo. Pogosto eh, tihotapci potujejo ločeno v posebnih čovnih, Treba jih je predati pravosodnim organom in zaseči ladje, ki jih uporabljajo. Tako bodo težje eh, še naprej poslovali na tak način. Eh, vem, da jih bomo težko ustavili ali v celoti rešili ta problem, ampak na ta način bi bistveno prispevali k uh, temu elementu iz strategije. Tako bi tudi spoštovali mednarodno pravo in pa partnerstvo z regionalnimi in mednarodnimi partnerji. No, še nekaj čisto za konec, mogoče se bom na to vrnila pozneje v okviru vprašanj. E, na plenarnem zasedanju smo tudi razpravljali o tem prejšnji teden. E, naše delo je na področju odprtih kriz in konfliktov. E, to je eden glavnih vzrokov za begunce, tudi podnebne spremembe postajajo vzrok za selitve ljudi. Ljudje so prisiljeni pobegniti iz svoje države. Včasih se že to dogaja, bo pa to vedno bolj pogosto v prihodnje. Glede kriz se najbolj osredotočamo na Libijo. Upam, da bomo k malu dobili dobre novice. Zdi se, da je sporazum mogoč, da bo do njega prišlo mogoče celo v naslednjih urah osredotočamo pa se seveda tudi na Sirijo. Mislim, da imamo zdaj priložnost, eh, to je omogočil tudi iranski dogovor, da ustvarimo nek regionalni okvir za sodelovanje, torej sodelovanje regionalnih sil, eh, ki bodo vse skupaj delovale na eni fronti. Eh, zdaj imamo dva konflikta, po eni strani državljansko vojno, tukaj skušamo najti primern diplomatski način, primern diplomatski in političen izhod. Po drugi strani pa uh, so še drugi problemi v regiji, ki se prekrivajo s to krizo, torej problem je večplasten. Razpravljamo o številki 40 tisoč, potem o številki 120 tisoč in če dodate še begunce, ki bivajo v sosednjih državah in pa tiste, ki so notranje razseljeni v Siriji. Mislim, da smo že blizu številki 12 milijonov sirskih beguncev. Tako bomo bolje razumeli, o čem pravzaprav govorimo, kar se tiče števil, kar se tiče trendov človeškega dostojanstva, mednarodnih konvencij in tudi naše odgovornosti. In s tem bi rado zaključila. Hvala. bless you. Thank you very much, Frederica. I give the floor now immediately. Hvala. Uh, Federica, zdaj pa besedo dobi kar takoj komisar Avramopoulos. Well, like Hvala, rad bi se vam zahvalil in vam tudi čestitev za organizacijo tega sestanka. Uh, pred enim letom sem že bil tukaj na zaslišanju, tudi Federica je bila. Uh, Eh, ampak takrat sem bil v čisto drugačnem psihološkem eh, stanju in tudi situacija je bila bistveno drugačna. Eh, naše osebje se zdaj ukvarja s to zelo občutljivo temo. No, pred enim letom smo začeli sodelovati z Evropskim parlamentom in vsi smo se zavedali, da bomo hitro skušali doseči rezultate. Vedeli smo, da stvari ne bodo lahke. Evropa se je že takrat eh, soočala z migracijskim pritiskom in eh, letos smo bili vsi presenečeni, eh, ne samo mi, tudi države članice. Šlo je za neke vrste zarode, ki se je zdaj razvil. Nismo mogli predvidevati, kako velika bo postala ta kriza. No, od vsega začetka je Jean-Claude Juncker in vsi mi eh, smo eh, migracije postavili na vrh naših eh, prednostnih nalog, tako da bi čim prej začeli oblikovati konkretno politiko. V petih mesecih smo že predstavili Evropsko agendo za migracije. Na tem področju bi se rad zahvalil tudi Evropskemu parlamentu, zato ker ste bili od vsega začetka eh, v veliko pomoč in oporo pri teh naših prizadevanjih. Mi smo sprejeli politiko, ampak to še ni rešilo težav. Evropa je pod velikim pritiskom, to vsi vemo. Vemo pa tudi, da eh, vlada požar v naši soseščini ta situacija bo trajala še naprej in moramo biti dobro pripravljeni, da se bomo z njo soočili. Pri tem problemu ne gre samo za denar in tudi ne samo za številke. Tukaj gre za človeško dostojanstvo, gre za spoštovanje ljudi, za spoštovanje načel in vrednot, na katerih eh, je Evropa zgrajena mi smo odločeni, da bomo te vrednote branili. Naš odgovor na begunsko krizo bo eh, tudi bistveno vplival na našo zgodovino, eh, zgodovino nas, evropejcev. To je preizkus za eh, evropejce in za naše vrednote. Povsem se zavedam pozornosti, ki jo Evropski parlament, še posebej pa vaši odbori, posvečajo migrantom. Predvsem gre za pravico do azila. Veliko razgretih političnih razprav je že bilo v parlamentu na to temo. Potekajo pa take razprave tudi v svetu in te razprave nam pomagajo, da dosegamo napredek. Te razprave pa so v številnih državah članicah na nacionalni ravni zelo drugačne. Drugačne pa so tudi v svetu, tega se najbrž vsi zavedate. To je način, kako Evropska unija deluje ali pa kako eh, ne deluje primerno. Včeraj zvečer sem bil zelo razočaran. Pričakoval sem več podpore strani vseh držav članic. Večina je bila pripravljena pomagati, to je res, prispevale so svoje. Imamo tudi pozitivne rezultate. Nisem bil pa zadovoljen, ko sem videl, da določene države še vedno razmišljajo predvsej bolj na nacionalen kot na evropski način. Komisija pa je vseeno odločena. Šli bomo naprej in tudi jaz osebno sem odločen, da bom to krizo in to situacijo spremenil v novo priložnost za eh, okrepitev Evrope, za poglobitev eh, solidarnosti in pa eh, načela spoštovanja človekovega dostojanstva. V tem trenutku nas v svet gleda, opazujejo nas in pričakujejo od Evrope, da bo šla naprej in ukrepala odločno, da bo dosegla rezultate. Čas je za vse od nas, da sprejmemo svojo odgovornost. Naj pa se zdaj osredotočim še na napredek, ki smo ga dosegli od lanskega leta. Nikoli ne bi smeli pozabiti, da je naša migracijska politika eh, že rešila veliko človeških življenj. Več kot 110 tisoč ljudi je bilo rešenih eh, z operacijama Triton in Poseidon. Ti dve sta bili tudi okrepljeni v zadnjem času. In to kaže, da so rezultati mogoči, kadar delujemo na koordiniran način in enotno. Naš odgovor na krizo se osredotoča na potrebo, da še naprej eh, zagotavljamo temeljno pravico do azila. No, naj dam nekaj konkretnih primerov. Prvi uh, hotspoti, eh, če jih lahko tako imenujem, bodo kmalo postali operativni. Eh, to so tiste prve točke, kjer so migranti sprejeti in uh, tam bo treba identificirati vse tiste, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Uh, tudi kandidate za preselitev treba pa bo identificirati tudi tiste, ki verjetno ne bodo dobili pravice, da ostanejo v Evropi. Operativni eh, sestanek bo organiziran ta teden, potem, ko so bili sprejeti sklepi sveta na formalen način. In prve preselitve se bodo lahko začele takoj. Prednost bomo dali ranljivim eh, prosilcem. Prve preselitve, eh, kot sem rekel, se bodo lahko začele takoj. Komisija je prejšnji teden eh, predlagala eh, zelo ambiciozen svežen za soočanje z migracijskim pritiskom. Zagotoviti želimo, da se bo spoštovala pravica do azila povsod po Evropski uniji. Predlagali smo tudi nov predlog za začasne preselitve to zadeva zdaj 160 tisoč ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito in ki jih bomo preselili in jim dali novo možnost za eh, varno in svobodno življenje. Eh, Aki na področju eh, azila, še posebej, ko gre za identifikacijo ranljivih skupin, bo ostal v veljavi tudi v primeru preselitev prednost bomo dali še posebej ranljivim prosilcem, kot je to zapisano tudi v osnutkih sklepov sveta. Kot smo videli že v prvem eh, predlogu za nujne preselitve, lahko parlament eh, tudi eh, pošle zelo močan signal državam članicam. Komisija bo predlagala tudi stalen mehanizem za preselitve, tako da se pravica do azila lahko eh, izvaja hitreje v prihodnih krizah. In parlament bo tukaj v polni meri vključen v pogajanja, kot so zakonodajalec. Evropska unija ima tudi eh, seznam eh, varnih držav izvora in tako bo sproščen pritisk na nacionalne sisteme za azil v državah članicah. Na ta način bomo pomagali tistim, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Eh, prosilec za azil bo še vedno imel prošno, ki bo ocenjena eh, v individualnih primerjih, vsak primer bo ocenjen posebej, eh, vendar pa bomo tiste, ki potrebujejo mednarodno zaščito, obravnavali hitreje, obstoječa zakonodaja na tem področju, še posebej direktiva o vračanju, daje državam članicam eh, pravno obveznost, da eh, sprejmejo vse ustrezne ukrepe in vrnejo v izvorno državo tiste, ki nimajo pravice ostati. Samo na ta način bomo lahko zagotovili eh, stalno javno podporo in pa verodostojnost naših azilnih sistemov v tem trenutku manj kot 40 odstotkov tistih, eh, ki eh, eh, dobijo nalog za vračanje v svojo državo, to dejansko stori. Mi smo že opredelili kratkoročne in srednjeročne ukrepe za to, da ta sistem vračanja okrepimo in da to poteka v spoštovanju človekovih pravic in človeško, človeškega dostojanstva. Treba pa je tukaj upoštevati tudi načelo nevračanja, kot je povdarila Federika Mogherini. Evropski akij eh, mora biti spoštovan v celotnem postopku vračanja. Eh, treba je spoštovati temeljne pravice, eh, zagotoviti združevanje družin, nujno zdravstveno oskrbo in podobno. Če želimo biti uspešni pri teh svojih prizadevanjih in če želimo najti trajno rešitev, potem moramo še naprej krepiti sodelovanje s partnerskimi državami. Te države treba podpreti v njihovih prizadevanjih eh, za boljše upravljanje. Eh, treba pa se je seveda soočiti tudi z glavnimi vzroki za selitve. Eden od glavnih izzivov je tudi odnos Evrope do tretjih držav. Treba je izboljšati povezave med eh, zunanjo in notranjo politiko Evropske unije. To je prav tako dobro opisala Federika. In prav na tem področju eh, delamo, eh, ko sodelujemo z službo za zunanje delovanje. In tako delujemo že od vsega začetka. To je nekaj novega. Eh, smo pa že začeli dobivati zelo pozitivne rezultate. No, naj še na kratko opišem včerajšnji sestanek. Na začetku sem vam povedal, da včeraj nisem bil preveč zadovoljen. Moram vam pa tudi povedati, da so notranji ministri ponudili svojo pomoč eh, komisiji. Komisija je podala predlog maja in septembra in večina držav članic je bila pripravljena se približati eh, sporazumu za eh, preselitev nadaljnih 120 tisoč ljudi, ki potrebujejo mednarodno zaščito. Svet se je tudi odločil, da bo takoj in bistveno povečal finančno pomoč za Sirijo in sosednje države. Komisija in parlament sta se strinjala, da potrebujemo več ambicij za to, da se bomo ustrezno odzvali na ta izziv, s katerim se sooča Evropska unija. No, naj skrajšam. Nismo dosegli takega sporazuma, kot smo si ga želeli, ampak. Uh, Na to se bomo še vrnili in bomo še enkrat poskusili. Pri tem pa seveda računam tudi na vašo podporo. Evropski parlament eh, lahko tukaj odigra zelo pomembno vlogo. Vi lahko vplivate na eh, javno mnenje v svojih državah, lahko vplivate na svoje politične stranke, na politične voditelje v svojih državah. Tako da bodo ti prišli eh, na, na sledne sestanke in v večji meri podprli naše predloge. Najlepša hvala, da ste mi dali priložnost, eh, da vam spregovorim. Kot sem rekel, pa tudi v prihodnje še računam na vašo podporo. Zelo hvaležen sem vam že za vse, kar ste naredili v zadnjih desetih mesecih in upam, da bomo lahko skupaj oblikovali celovito politiko za migracije. V prihodnje moramo narediti več, to je res. Vendar pa moramo to narediti skupaj. Mm, to je kriza in eh, ta kriza je povezana z vrednotami Evropske unije. Če nam ne bo uspelo, eh, ne bodo samo institucije tiste, ki bodo neuspešne, ampak bo to celotna Evropa. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Gospa Valencijana, na vrsti. Najlepša hvala. Govorila bom špansko, zato si prosim nadenite slušalke. Hvala, predsednik Brok. Hvala vsem, da ste danes tukaj z nami. Dve minuti bom uh, govorila, samo kratek razmislek, preden predstavim Antonija Guteresa, ki bo potem spregovoril. No, uh, prihajam ravno z meje med Srbijo in Mačarsko in kar ne morem. Uh, nehati eh, govoriti o tem svojim kolegom in pa tudi uh, drugim predstavnikom, ki so tukaj danes z mano. To, kar sem videla med Srbijo in Mačarsko, je sramotno, to je grozljivo. In vsi smo, nažalost, so krivi pri tej situaciji. Ljudje, ki se nahajajo na tej eh, meji in pa tudi drugod, uh, ki želijo čez mejo, ker so obupani, ker se želijo približati Evropi. Ti ljudje nimajo nič, ničesar ne dobijo, samo določene humanitarne organizacije in agencija Agnur jim nudijo pomoč. Ti ljudje so lačni, žejni, izčrpani. In v večini primerov imajo ti ljudje pravico do azila. Sama sem šla na avion v Bruslu, let je trajal uro in 40 minut, zato da sem se srečala eh, s temi ljudmi. Med njimi je ogromno otrok, ne morete si predstavljati, koliko otrok je tam na meji. Ta meja pa je od včeraj naprej povsem zaprta. Ne vem, kaj bodo eh, na tisoče ljudi, kaj bodo ti ljudje naredili tam prisluhnila sem komisarju Avramopolosu. Tudi gospe Mogherini, ki je danes z nami, in gospod Antonijo Guterres. Eh, vsi ti ljudje so tisti, ki se najbolj borijo za to, da bi se situacija spremenila. Komisar je rekel, moramo ukrepati skupaj. In ukrepati moramo zdaj. To je res. Čez uh, En teden bo lahko že zima, že zdaj po noči eh, vlada mraz, zelo hladno je in priča smo veliki humanitarni krizi. Mednarodne organizacije so eh, napovedovale to krizo, vključno z Agnurjem. Opozarjale so na to, da je eh, situacija neuzdržna. To so govorili za Turčijo in za druge države. In če ne bomo ukrepali eh, v enem tednu, dveh tednih, bodo ljudje začeli umirati od mraza. In ne smemo samo razpravljati o tem, ali bomo sprejeli 40 ali 120 tisoč. Eh, želim, da bi tem ljudem pomagali, da bi sprožili neko humanitarno akcijo. Kaj bomo naredili s temi ljudmi, ki so tam zunaj izpostavljeni mrazu? Ali bomo zagotovili, da bodo imeli dovolj hrane, vode, dovolj oblek in odej. To je treba tudi narediti in to pride pred politiko. O tem pa ve veliko več Antonijo Guterres. Želim se mu zahvaliti v imenu vseh za vsa prizadevanja, eh, ki jih eh, izvršuje organizacija. UNHCR. Zahvaljujem pa se tudi komisarju in gospe Mogherini za upravljeno delo v zadnjih mesecih. Evropski parlament ni dovolj za to, čeprav se lahko zanesete na nas. Tudi komisija ni dovolj. Odgovornost je na strani sveta. Eh, zdaj pa besedo dobi gospod Guterres. Hvala. Eh, Spoštovani predsedujoči. 22 let sem bil poslanec, zato vas bom nagovoril kot kolege. Pred 59 leti smo se soočili s prvo večjo evropsko in pa celo širšo begunsko krizo po drugi svetovni vojni. To je bila mađarska kriza leta 56. Takrat je več kot 200 tisoč mađarstv oziroma mađarov eh, zbežalo v Avstrijo in druge države. Takrat nismo imeli Schengena, ampak meje so bile odprte. Lahko smo prišli v Avstrijo in Jugoslavijo. In iz Avstrije smo uspeli zagnati programa za premestitev in ponovno naselitev. Več kot 140 tisoč mađarov smo iz Avstrije premestili v druge evropske države in države po svetu. In to je trajalo manj kot tri mesece. Takrat se je evropska integracija šele začenjala. Evropske unije še ni bilo. Vsaj tistega dela, oziroma vsaj en del Evrope pa je bil združen. Tisti, ki je lahko takrat bil. In takrat smo zaščitili žrtve represije in totalitarizma na Mačarskem. Danes pa imamo Evropsko unijo, ampak Evropa ni več združena, Evropa je razdeljena. to se odraža v tem, da imajo naši kolegi tu ogromne težave pri potrebovanju programa v svetu. Ampak v tej kaotični situaciji posamezne države želijo celo sprejemati svoje lastne ukrepe in ravnajo na zelo različne načine. Eni precej grobo, kot smo slišali, drugi, oziroma druge države, nekoliko bolj eh, človeško. Ampak v Evropi je vsaka država del sestavljanke. Če pa te dele sestavimo, vidimo, da sestavljanke sploh ni več možno ustvariti. Evropske unije na neki združeni ravni v bistvu ni in ne more ponuditi zaščite tistim, ki jo potrebujejo. Zaradi tega ogromno ljudi trpi. Na različnih mejah so včeraj izvajali intervjuje s sirci in drugimi begunci in ti so bili izjemno negotovi, frapirani, niso vedeli, kaj se dogaja, bili so prestrašeni in tudi obupani. To daje zelo slabo sliko o Evropski uniji. To je tudi vprašanje vrednot, ne samo vprašanje nekih vojaških posegov ali pa drugih ukrepov. Gre v bistvu za ideološko uh, vprašanje, vprašanje vrednosti oziroma vrednot. Gre za spoštovanje drugih vrednot in Evropa, ki sprejema begunce, je Evropa, ki bo v bistvu premagala islamsko državo. Kajti, če bomo zavračali muslimane, begunce, potem bomo s tem pomagali skrajnežem, islamski državi. In to je neposredno povezano z našo globalno varnostjo hkrati pa s tem tudi ustvarjamo odlično okolje, v katerem prosperirajo tihotapci. In precej ljudi se v tej zmedi kar pridružuje begunskim tokovom. Ljudje, ki sploh niso begunci, se pridružujejo tem tokovom. Tako smo bi lahko bili v Grčiji, na primer, priča pakistancem, ki so govorili grško. Zato, ker so bili tam že dlje časa, pa so se zdaj odločili, da bodo morda skočili na ta vlak in se odpeljali nekam proti zahodu. Zaščititi moramo tiste, ki zaščito potrebujejo. In v tem kontekstu moramo razumeti naravo in pa pomen teh migracijskih tokov, pa tudi naše prečakovanje z njimi. Danes obstaja razlika med eh, srednjim sredozemljem, centralnim sredozemljem in pa vzhodnim sredozemljem. V srednjem sredozemlju imamo nekaj, kar je v bistvu tradicionalna povezava med Evropo in Afriko. In ti tokovi na tem področju bodo vplivali na mm, razvoj evropske družbe v prihodnosti. Tu imamo dva faktorja. Krizo v Libiji in pa stanje v Eritreji. Na ta pojav se lahko odzovemo zgolj z ustreznim sodelovanjem, razvojnim sodelovanjem z Afriko. Tukaj ne gre zgolj za sredstva, gre za projekte, ki jih bomo s temi sredstvi ustvarili. Tukaj gre v bistvu za posledico časih nepotrebne človeške mobilnosti. Gre za sodelovanje, ki časih ljudem pomaga, časih pa tudi ne. Včasih jim lahko pomagamo na ta način, da v bistvu izboljšamo življenjske razmere v njihovih vlastnih skupnostih, v njihovih državah. ampak um, to traja in v nekaterih državah vzhodne Afrike smo že bili priča to vrstni politiki, ki je bila uspešna. No, če pa se zdaj pogledamo še vzhodno sredozemlje. V srednjem sredozemlju, oziroma centralnem sredozemlju, gre približno za 500 tisoč migrantov, ki jih eh, opazimo na dan, oziroma prestrežemo na dan. Uh, V vzhodnem sredozemlju pa gre za štiri in več tisoč migrantov vsak dan. V zadnjih nekaj dneh smo v bistvu opazili, da je več kot 80 odstotkov teh ljudi beguncev iz Sirije. Potem so še Afganistanci, Pakistanci, Iranci, Iračani in tako naprej. Gre torej za v bistvu begunske tokove, ki smo jim pričali v vzhodnem sredozemlju. V centralnem sredozemlju gre bolj za mešane tokove ekonomskih imigrantov, nekaj beguncev in nekaj ostalih. Zakaj se to dogaja zdaj? Zakaj ravno v tem trenutku? Gre za trend, ki se razvija, ki, ki v bistvu se krepi zaradi demografskih razmer v Afriki in pa tem delu Azije. Ampak kar naenkrat je prišlo do tega viška, do tega, do tega kulminacije. Tri razlogi, tri razlogi so za to, po mojem mnenju. Veliko beguncev iz Sirije se je v zadnjih letih naselilo v sosednje države so in ti so izgubili upanje v to, da se bo tam stanje izboljšalo in so šli proti Evropi. Tudi življenjske razmere v Siriji so se ob, zelo poslabšale v zadnjem letu. Tudi v državah, sosednjih državah, kot so Turčija, Libanon, Jordanija, kjer je naseljenih precej sirskih beguncev, so se razmere dramatično poslabšale. Ljudje tam nimajo perspektive, ljudje ne morejo delati, ljudje uh, Mm, si ne morejo organizirati svojih življenj na nikakršen način, nimajo prihrankov in kot rečeno, življenjske razmere se slabšajo, so vedno slabše. Tudi s tem, s tem pa izgine tudi upanje. V letu 2015 smo priča krizi mednarodne pomoči, predvsem zaradi pomankanja financiranja za stoni program za hrano. Ta program je v bistvu pred nekaj meseci um, ostal skoraj da brez sredstev. Potem pa je v sosednjih državah Sirije prišlo še do dramatičnega zmanjšanja celo v višini 40 odstotkov um, sredstev, ki so namenjeni za pomoč v hrani. Te države so storile ogrom, ogromno za sirske begunce, ampak nimajo več denarja, ne morejo več storiti ničesar in zato so se stvari tako poslabšale. Uh, ljudje dobivajo eh, občutek, da so pozabljeni, da jim nihče ne pomaga. Potem so tu še druge krize, Jemen in tako naprej. In v bistvu je bila pot v Evropo bolj kot ne edina rešitev za njih. Potem so tu še, seveda, tihotapci, kriminalne družbe, ki to izkoriščajo in zato smo priča temu ogromnemu navalu v tem trenutku. V tem kontekstu je seveda jasno, da moramo beguncem ponuditi humanitarno pomoč. Prav tako pa tudi strukturno razvojno pomoč sosednjim državam Sirije. To sta dva predpogoja, če želimo obvladati ta, uh, to begunsko krizo. Hkrati pa bi menda lahko bila rešitev za Evropo tudi, da sirce vrnemo v sosedne države Sirije, kar sem prebral v nekaterih medijih. Ampak to je napačna rešitev. Tako moralno gledano, kot tudi um, ekonomsko. Kar zadeva včerajšnje sklepe oziroma včerajšnji svet, smo seveda vsi razočarani. Tu sicer ne bi posegal v medinstitucionalne razmere. Ampak spominjam se mojega časa v portugalski vladi, ko smo bili soočeni z nekaterimi krizami, naprimer s potresom, pa s poplavami, z nujnimi primeri pač. In samo razmislil sem, kaj bi se zgodilo, če bi se morali sestati ministri in razmisliti o tem, kam z ljudmi, ki so bili eh, prizadeti v poplavah. Sestali bi se, potem bi parlamentu poslali dokument, pa ta dokument vrnili na vlado in tako naprej, se pravi, izgubljali bi čas in ne storili nič. Smo v nujni situaciji, nujni. In če se bo zdaj naslednji svet, svet sestavil oktobra, je to popolna neumnost. Danes zjutraj o petih, ko sem ustal, ko sem se zbudil in bral te novice neukrepanju, sem začel razmišljati o načrtu B. Vesel sem, da komisar Avramopoulos to že omenja kot realnost. Najprej je treba storiti vse, kar je mogoče, takoj. To pomeni, da moramo ustvariti razmere za sprejem teh ljudi. Beseda hotspot mi ni všeč. Ne vem kaj, hotspot v tem primeru, ampak ustrezne razmere za sprejem teh ljudi, kjer bodo dobili pomoč, kjer bodo dobili hrano, pijačo in potem, šele potem gremo v postopek preverjanja, kdo je upravičen do zaščite in kdo ne. Tisti, ki niso, bodo pač šli nazaj. Ampak jasno mora biti naslednje. Smo v stiku z grško vlado, z grškimi oblastmi in ta počne vse, kar je v njeni moči, da nadzoruje oziroma obvladuje razmere, ampak so pri koncu svojih moči, svojih kapacitet pomagati jim moramo skupaj, mi, nevlade organizacije in tako naprej. Ampak slišali smo, da bodo vlade, države članice torej eh, podprle izgradnje tovrstnih centrov za sprejem samo, če se bo eh, postopek premestitev začel takoj, samo takrat. Te države, ki se v bistvu najbolj upirajo sprejemu migrantov, bi morali že prej razmišljati o tem, kako bodo v bistvu se soočile s temi stvarmi, ker to ni nekaj novega. Seveda, potem je tu še vprašanje mađarske meje. Če se bodo stvari odvijale naprej na, naprej na tak način kot do zdaj, potem bo treba organizirati neko nujno konferenco, nujen sestanek o tem, kaj storiti v Srbiji in pa potem še v Makedoniji. Srbiji moramo pomagati, pa tudi Makedoniji, in izboljšati zmogljivosti za sprejem imigrantov. Potem pa je treba tudi od tam zagnati program premestitve, ponovne naselitve ali kakorkoli že hočete. Seveda, če bo še naprej migranska pot oziroma ta migranski tok potekal prek Srbije in Mađarske naprej v EU. Slišali smo, kakšne so razmere. Bliža se zima in tudi težave bodo vedno večje. Srbija je, nek, je država, ki jo moramo uporabiti kot platformo za pomoč. In če tega ne bomo storili, se bomo soočili s hudo katastrofo. Razen, če bo seveda Srbija začela ljudi kar pošiljati naprej, za kar zaenkrat nimamo kakšnih indicov, ampak tudi to se lahko zgodi. Strinjam se tudi s tem, kar je dejala moja kolegica, prijateljica Federica Mogherini. Na bolj učinkovit način se moramo spopasti z tihotapci, s trgovino z ljudmi in najti več zakonitih načinov, kako lahko ti ljudje pridejo v Evropsko unijo. Zato imamo tudi projekte ponovne naselitve in vesel sem, da so bili um, sprejeti. Potem je tu še program združitve družin, program um, za izredne vizume in tako naprej prejem in pa prespremestitev sla programa za ljudi, ki pridejo k nam z plovili prek morja, s čovni, ampak tudi po drugih poteh prihajajo, izkorišča se jih, umirajo v tovornjakih in tako naprej. Tudi zato moramo najti neko rešitev. In še enkrat ponavljam, da bomo vedno na voljo tako svetu komisije, kot tudi parlamentu in vam bomo pomagali na kakršen koli način že. Bi pa ob koncu ponovil to, kar je dejala Federica Mogherini. To je kriza, s katero se lahko spopadamo, ki jo lahko rešimo. Ampak, če želimo nekaj rešiti, potem moramo začeti delati. Vsi ti instrumenti, ki jih imamo, se morajo začeti uporabljati. 4000 ljudi vsak dan pride na grške otoke in to je ogromno ljudi, to je jasno. Ampak vsak dan je 42.500 ljudi bilo pregnanih svojih domov zaradi raznih konfliktov po svetu. Danes je v Libanonu ena tretjina ljudi, ki so ali palestinci ali sirci. Če si pogledamo še stanje drugot, naprimer v Afriki in v drugih delih sveta, lahko vidimo, da izjemno revne države odpirajo svoje meje in sprejemajo ljudi, čeprav nimajo kapacitet, nimajo sredstev za to. Spomnim se krize v slonokoščeni obali. Takrat sem šel v neko vas v Liberiji. In še preden je prišla do tja mednarodna pomoč, so vaščani tiste liberijske vasi beguncem iz slonokoščene države dajali seme eh, riža, ki so ga sami želeli porabiti za naslednjo sezono. Se pravi, vi ste sami sebe obsodili na lakoto, samo zato, da bi pomagali ljudem iz slonokoščene obale. To je primer iz izjemno revnega dela sveta, ki bi moral odmevati pri nas. Seveda imamo pri nas ekonomske težave in tako naprej, krizo in ne vem kaj še vse. Tudi moja država je bila prizadeta zaradi tega. Ampak še vedno živimo v privilegiranem delu sveta. Veliko možnosti imamo, ogromno možnosti. Poglejmo okoli sebe. In če ne bomo storili prave stvari, stvari potem bomo k malu za to plačali ogromno ceno. Much, Najlepša hvala, Antonijo.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 osredotočamo se na stanje v sredozemlju in azilni sistem. Roberta Metzola in Cecil Kiangi, dve poslanki, boste zdaj predstavili ključno poročilo stanje v sredozemlju in celosten pristop k migracijam. Včeraj sem bil kritiziran, ker sem upravil besedo holistik, celosten, celovit. Tega mediji ne mare, ampak to uporabljam zato, ker tu sodelujemo razni odbori. Če vam beseda celovit ni všeč, pa uporabite kakšno drugo besedo, morda združeno ali kaj podobnega. Tako, najprej bom dal besedo Roberti Metzola, potem pa še Cecil. Roberta, izvolim. Najlepša hvala, Klot. Lep pozdrav visokemu eh, komisarju. Eh, gospe visoki predstavnici in pa gospodu komisarju. Danes smo tu in govorimo o begunski krizi po kritičnih dogodkih v zadnjih dneh in po še eni noči oziroma še enem popovdnevu, ki ni prinesel nobene odločitve na svetu. Najprej je seveda treba pogledati, o čem govorimo. Na tisoče ljudi, družine, otroci bežijo. Izpostavljeni so neverjetnim grozotam, ki se jih sploh ne moremo predstavljati. Gospod Guterres, dejali ste, da bi, da bi v bistvu Evropa, ki smo jo poznali, delovala drugače, kot pa delujemo zdaj. To, torej, opreti se moramo na vrednote, na katerih je bila Evropa ustvarjena. Solidarnost, humanost, In ne vem, kako uh, lahko zdaj v bistvu sedimo križem rok in uporabljamo neke parcialne ukrepe. Treba je stopiti skupaj in pomagati najbolj ranljivim. In ne smemo dopustiti, da zaradi političnih, zadnjih političnih prepirov nesoglasi eh, stvar uide izpod nadzora. Zahvalila bi se delu gospe Mogherinjeve in gospoda Avramopolosa na tem področju. Že nekaj mesecev govorimo o tem, da mora vsaka država članica, ne glede na geografsko lokacijo, odigrati svojo vlogo. Kajti to ni samo evropski problem, to je globalni problem in vsi deležniki se morajo deležiti v dela. Pohvalila bi nekatere države, naprimer Turčijo, Jordanijo, Libanon, ki so že sprejele begunce iz Sirije, ogromno beguncev iz Sirije in temu moramo slediti. Bi pa prosila, da tudi druge države, tako v regiji kot tudi po svetu, stopijo skupaj in odigrajo svojo logo. Vsi moramo ukrepati. Čim prej treba ustvariti te vroče točke, se pravi sprejemne centre, kjer bomo lahko ponudili pomoč tem ljudem in potem preučili, ali so upravičeni do azila ali ne. V Evropski uniji potrebujemo zavezujoč mehanizem, ki bo pomagal tistim, ki pomoč potrebujejo. Kot politiki imamo tudi dožnost, da gledamo dlje, kot pa samo tistih nekaj let, za katere imamo mandat. Pomagati moramo ljudem, ki so v kriznih situacijah. In mislim, da se danes vsi strinjamo, da je čas za majhne korake že eh, v preteklosti. Treba je tudi pomagati eh, državam izvora in tranzitnim državam. Pogledati moramo, katera orodja bodo najbolj primerna za pomoč tem državam. Tukaj gre za ukrepanje eh, v zvezi s faktorji push. Če ne bomo izboljšali oziroma pomagali pri izboljšanju situacije v državah izvora in tranzita, potem bodo ljudje še vedno odhajali na pot, še vedno bodo umirali v puščavah, na morjih, kajti nimajo druge alternative. Boriti se moramo tudi proti trgovini z ljudmi, proti tih otapcem in zato pozdravljam drugo fazo operacije EU na format. Ampak to ne more biti edini ukrep na ravni skupne evropske zunanje politike če lahko posamezni predsedniki vlad eh, odobrijo takšno informacijo, takšno vojaško eh, operacijo, potem od njih pričakujem, da sprejme tudi konkretne ukrepe za sprejem migrantov. Na voljo imamo vire, ki pa jih je treba izkoristiti, če želimo pomagati imigrantom. Tisti, ki niso upravičeni dobivanja, jih moramo vrniti. Tisti, ki so, jih moramo sprejeti. Tukaj gre tudi za sporazume o ponovnem sprejemu s tretjimi državami, ki, jih, ki jih je treba začeti izvajati takoj. Trdnjava Evropa ni odgovor, hkrati pa tudi eh, ponovno uvajanje nadzora na notranjih meja ni odgovor. Frontex mora odigrati svojo vlogo, ampak zato mora dobiti na voljo več sredstev, mora pomagati reševati življenja. Gre za dvojn pristop. Na koncu naj povem, da moramo okrepiti naša prizadevanja in izboljšati rezultate in se sil počnemo ravno to. Zahvalila bi se vsem vam. Vem, da bo ta sestanek zgolj del celotnega procesa, ki ga izvajamo. In tudi najn osnutek bo pomemben delček v mozaiku. Hvala. Roberta, Roberta najlepša hvala. Hvala tudi, ker si bila kratka. Spregovoriti želijo tudi poslanci, pa še kar precejšen kos programa nas čaka do takrat. Hvala kolegom, ki ste potrpežljivi. Počasi bomo prišli do razprave. Cecil Kiange je zdaj na vrsti soporočevalka z Roberto pri tem pomembnem poročilu. Cecil. Grazie, uh, signor presidente. Hvala, gospod predsedujoči. Zelo vesela sem, da sem slišala to, kar sem slišala danes. Zato se zahvaljujem visoki predstavnici Federiki Mogherini, predstavniku Združenih narodov oziroma mm, visokega komisarjata za begunce in komisarju Avramopolusu za tako ambiciozen načrt. Mi, Kot Evropa moramo nadaljevati s takom načrtom. Na milijone otrok, moških in otrok mora vsako leto zapustiti svoje domove in sicer zaradi pregona, zaradi vojne. Drugi odhajajo zaradi revščine in zaradi upanja na boljšo prihodnost. V obeh primerjih prihajajo iz držav, kjer nimajo pravice do miru, do ustreznega življenja v gospodarskem, političnem in siceršnem smislu. Ravno zato se mi zdi, da moramo nekaj narediti. Ljudje, tudi če nimajo dokumentov, ne morejo uživati svojih pravic, ampak mi moramo biti humani, človekove pravice veljajo pa vsot in ljudje morajo imeti svojo dostojanstvo civiliziranost, pravice, dostojanstvo, če ima to še smisel, potem morajo ti ljudje uživati mednarodno zaščito. Zato se moramo upreti proti egoizmu, egoizmu tistih držav, ki se odločajo za negacijo pravic in s tem kršijo človekovo dostojanstvo na tisoče žensk, moških in otrok. Zato se moramo upreti arbitrarnemu pridržanju in nediskriminatornemu vračanju, rasizmu, vračanju. Zato nekatere države, vidimo, uvajajo na mejah ukrepe, s katerimi tvegajo, da bodo povzročili še poglobitev krize. Migranti morajo imeti pravico do temeljnih socialnih človekovih pravic. Ne pozabimo, 106 tisoč otrok je samo v prvih šestih mesecih letošnjega leta prišlo v Evropo. Mi moramo tem otrokom omogočiti šolanje in možnost, da postanejo novi evropski državljani. Integracija je ključ za uspeh prihodnje skupne migracijske politike. Izziv, ki je pred nami, je, da razvijemo pristop, v katerem bo prioriteta integracija tokov priseljencev. Gre za tiste, ki prihajajo in tiste, ki so se že vključili v socialno tkivo naše družbe. Zajamčiti jim moramo pravice in dolžnosti, ki bodo enake, kot jih imajo naši sodržavljani. Gospod sopredsedujoči, preseljevanje je kompleksen izjiv, ki vpliva na države izvora, tranzita in ciljne države. Najbolj to vpliva na migrante same. Zato sva se skupaj s kolegico Roberto, pa tudi skupaj z odborom, ki nam je omogočil, da delamo na tem dosjeju, da se zadeve lotimo holistično. Tudi sama izgovarjam to besedo holistično. Želimo dati konkretne predloge, ki bodo prinesli spremembo paradigme in evropski pristop do pojava migracij. Potrebujemo ukrepe, ki bodo omogočili, da olajšamo humanitarne katastrofe, ki se dogajajo ne samo na mejah in v morju, ampak tudi zunaj EU. To, kar se dogaja med Afriko in Evropo preko sredozemlja, je tudi plot radikalizacije kriz, kjer očitno mednarodna skupnost in Evropa nista uspeli in nista znali poiskati pravih odgovorov. Nastopil je trenutek za ukrepanje. Prihodnost Evrope je odvisna tudi od tega, v kolikšni meri bomo uspeli deliti naše skupne vrednote in naše evropske sanje. Ne smemo zamujati časa in ne smemo podleči egoizmu posameznih držav, ki skušajo svoje mnenje uveljaviti tudi v svetu. Vidimo, da je na tisoče evropskih državljanov izkazalo solidarnost. Državljani so se mobilizirali, da zaščitijo pravice beguncev in jim zagotovijo humanitarno pomoč. Zdaj morajo vlade skupaj in na odgovoren način obvladati ta pojav eh, tokov. Naj zaključim s tem, da povem, da parlament predstavlja srčiko demokracije. Mi smo glas tistih sto tisoč evropskih državljanov, ki so svojo solidarnostjo pravzaprav naredili preobrat v tej humanitarni situaciji. Hvala lepa. Najlepša hvala za vaše komentarje. Zdaj bi prosil predstavnike parlamenta z nekaterih sredozemskih držav, Prosim za razumevanje, ker boste imeli na voljo samo tri minute. Potem pa bodo kolegi poslanci dobili na voljo samo minuto, kajti 30 se jih je prijavilo k besedi. Glasovalni oziroma seznam govornikov pa je tudi zaprt. To je postopek, ki ga moramo izpeljati pač na tak način, če ne, ne bomo končali. Želimo se pa si, da bi dobili besedo vsi. Tako za jordanski parlament dobi zdaj besedo Almet Al-Majali, ki je vodja parlamentarne skupine Al-Nahta. Izvolite. Zdaj. kann man da jemand hingehen? Prosim, če lahko kdo pomaga. Šukran sejida wa iz hine ne tahaddatu ani leđi. Najlepša hvala, gospod eh, predsednik. Ko govorimo o beguncih, govorimo o humanitarnih vprašanjih, o človekoljubnih vprašanjih. Govoriti moramo tako o posledicah, kot tudi o vzrokih pravi eh, problem ni vprašanje beguncev. Ugotoviti moramo, če želimo odpraviti vzroke te krize, če eh, se želimo posvetiti državam izvora. Tam vlada vojna, tam se je razplantev terorizem. To je regija, v kateri države niso vedno spoštovale človekovih pravic danes se zdi, da je ta ogenj zajel del te regije in da se plameni širijo vse do evropskih meja. Govoriti je treba o temu pomankanju spoštovanja človekovih pravic, o pomankanju spoštovanja drugih pravic. Tukaj uh, je vladala lev, revščina, kolo, kolonializem in tako naprej. Imamo tudi Izrael in izraelsko vlado, ki izvaja nečloveško politiko nad palestinci. Tudi to moramo izpostaviti. Izrael poskuša kolonizirati palestinska področja. Vsi vemo, da obstaja vrsta mednarodnih eh, projektov za eh, bližnji vzhod vemo, da je bilo veliko strategij, ki so bile pripravljene in ki so se izvajale. In vse, se, vse te strategije so se usmerjale na uh, ureditev te regije. Izpostavil bi še kampanjo uh, dezinformacij, ta regija, v kateri živijo muslimani, eh, je polna oboroženih eh, skupin, ki same sebe imenujejo za eh, muslimanske skupine, pa to v resnici niso. Tudi mi v naši regiji moramo seveda del te odgovornosti prenesti na svoja pleča, to je res. Živimo v regiji, kjer človekove pravice, svoboda, pravosodje niso vedno bili spoštovani. Mladi predstavljajo 40 odstotkov eh, prebivalstva v teh eh, eh, državah in v tej regiji. Veliko težav imamo na naši poti in vse to je privedlo do, do, do trenutne krize. Zato je umrlo tudi na deset tisoče ljudi. Na nek način moramo zaeziti to krizo in preprečiti vse te kršitve človekovih pravic. Odpraviti moramo te krize v eh, regiji. Na nek način se moramo proti njim boriti. Naši prijatelji, naši partnerji nam morajo eh, pomagati, ob strani morajo postiti egoizem in eh, nam ponuditi roko pomoči. Obene moramo pritisniti tudi na Izrael, tako da bodo prekinili svojo kolonialno politiko. Pomoč, ki se nudi določenim terorističnim eh, borcem je treba odpraviti, zagotoviti je treba socialno in gospodarsko pravičnost v teh eh, državah, spoštovati je treba vse človekove pravice. Zagnati moramo gospodarski stroj v tej uh, regiji. Potrebujemo nov maršalov načrt za države v regiji, tako da bomo lahko zmanjšali uh, Eh, gospodarske in socialne razlike med prebivalci v regiji. Najti moramo način, da se za isto pogajalsko mizo usedemo vsi. Najlepša hvala, gospod kolega, za vaš komentar. Še enkrat bi povedal, da je to, kar je vaša država stojil, storila za sprejem beguncev, res občudovanja vredno. Vsekakor se vam zahvaljujemo za to, pa tudi kolegi iz drugih držav, gospod Mišel Musa, naprimer iz Libanona, ki je predsedujoči pododbora za človekove pravice v libanonskem parlamentu. Um, Libanon je država, ki ima približno 4 milijone prebivalcev in 1,3 milijona beguncev na svojem ozemlju v gosti. To je res očudovane vredno. Predstavljajte si, koliko ljudi bi potem morali sprejeti naše posamezne države članice, če bi bil odstotek enak. Gospod Musa, izvolite. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil Evropskemu parlamentu za to povabilo, povabilo na današnjo razpravo, kljub temu, da smo povabilo sicer dobili precej pozno. Mislim, da bi eh, morala Evropska unija narediti več eh, pri vprašanju beguncev. Zmanjšati je treba breme, ki ga trenutno nosijo sosednje države, kot je naša. Moram pa dejati, da že sodelujemo z Evropsko unijo pri namestitvi beguncev. Imamo podporo vrste partnerjev. Vzpostavili smo določene stike, vzpostavili smo sodelovanje eh, in zadeve se izboljšujejo. To sodelovanje je seveda bistvenega pomena. Pomembno je, da imamo ustrezne zmožnosti za to, da eh, lahko sprememo v našo sredo begunce in to na dostojen način. Libanon ni tranzitna država za te begunce. Libanon je poskušal v največji možni meri pomagati vsem beguncem in jih namestiti. Obenem pa smo želeli izpostaviti eh, boj proti tihotapcem, boj proti trgovini z ljudmi. Zato smo na stežaj odprli naša vrata, da bi lahko uh, namestili vse te sirske uh, begunce, ki danes predstavljajo 25 odstotkov našega prebivalstva. To je ogromna številka. Rad bi dejal tudi, da je vprašanje sirskih beguncev v Libanonu zelo široko vprašanje, pomembno ne zgolj za Libanon, ampak tudi za regijo, za eh, svet kot takšen. Ima eh, ekonomske, politične in socialne posledice. To je seveda povezano tudi z notranjo politično situacijo v naši državi. Pomembno je zato ravnotežje med eh, libanonsko skupnostjo, Eh, in eh, begunci. Spoštovati moramo tudi našo ustavo. V vsakem primeru pa Libanon ni želel zapreti vrata pred nosom beguncev. Poskušali smo jim pomagati in obenem spoštovati eh, načelo humanitarnega prava na mednarodni ravni. Libanon je mozaik različnih skupnosti in ta država, ki jo večinoma sestavljajo manjšine, je poskušala beguncem pomagati. Te manjšine pa vseeno sestavljajo narod, nacijo. Kljub tej situaciji je država poskušala na vse možne načine pomagati beguncem, ki eh, so začeli potovati v eh, Libanon mislim, da imajo isto uh, moralno odgovornost tudi druge države mednarodne skupnosti, ne zgolj Libanon. Libanon je opravil svojo nalogo in uh, trenutno je v zelo občutljivi situaciji. Libanon je poskušal narediti vse za to, da bi uh, pomagal sirskim beguncem. Ta kriza, te žalostne zgodbe, ki nas obkrožajo, eh, ko vidimo naprimer državo, ki je v plamenih, kjer vlada državljanska vojna, moramo eh, reagirati, moramo se odzvati. To je naša moralna eh, odgovornost. Ko Ljudje tvegajo svoja življenja, se odpravljajo na morje v eh, čovnih, jim moramo pomagati. Ta kriza se na, eh, ni začela kar tako naenkrat, je posledica državljanske vojne. Tudi pri nas smo poznali eh, takšne zgodbe. Vojna je trajala več kot 15 let tej vojni je treba narediti konec. Najti moramo rešitev. Mislim, da moramo vsi uh, stopiti skupaj in najti neko končno, dokončno rešitev. Hitro je treba uh, končati vojno in zmanjšati trpljenje teh beguncev. Poskušati moramo uh, odpraviti čim več težav, s katerimi se trenutno soočajo, soočamo. Če bomo pomagali Sircem, bomo pomagali in Siriji, bomo pomagali tudi eh, sirskim beguncem eh, v Libanonu. Najti moramo rešitev za to državljansko vojno. Äh, Hvala. Ja, Sala Balhu. Gospod Sara Baluk bo dobil besedo. Ja, nisem ravno vešč teh imen. To je gospod iz Libije, ki je um, prišel k nam v Brusel po kar precejšnjih peripetijah. Tudi vas prosim, da se držite treh minut. Hvala. السلام عليكم صباح النور أود أن أشكر الاتحاد Lepo zdrav vsem. Najprej bi se rad zahvalil Evropski uniji, da nas je povabila na današnjo razpravo. Ta razprava poteka v kritičnem trenutku v času. Države v sredozemlju so se zavedale nevarnosti katerimi se, s katero se danes eh, soočamo. Še enkrat hvala za povabilo. Rad bi vam zagotovil, da želi Libija pomagati pri reševanju te humanitarne krize. Biti moramo pogumni in eh, izkoristiti želimo to zasedanje, zato da bi eh, oblikovali ustrezen okvir za eh, rešitev te humanitarne krize in eh, sirskih beguncev. Potrebujemo dolgoročno strategijo, ki bo upoštevala politično situacijo in eh, politične napetosti, ki se odražajo v vseh teh državah. V arabskem svetu Tudi v Libiji je prišlo do številnih sprememb. Štiri leta že poskušamo izboljšati situacijo. Mi nismo prejeli eh, pričakovane mednarodne pomoči. Različne organizacije so eh, nam sicer pomagale, eh, med drugim je bilo veliko izmed teh muslimanskih organizacij. priskočile so nam na uh, pomoč in z njimi so prišle tudi organizacije, ki podpirajo šerijatsko pravo. Obstaja uh, tudi lokalna organizacija Daesha v Libiji. veliko ljudi tako zapušča našo državo in poskuša najti možnosti drugot. To, kar se dogaja v Siriji, Jordaniji, v eh, Iraku, je zelo podobno situaciji pri nas. Zato pozivam k sprejemu dolgoročne politike. Rad bi spomnil, da je Libija potem, ko je padel Gaddafijev režim, začela sodelovanjem z Evropsko unijo. Ampak v eh, Libiji je prišlo do političnega državnega udara zoper parlament. Upamo, da bomo lahko našli skupno rešitev s pomočjo Združenih narodov, s pomočjo Evropske unije pomagali nam bodo tudi naši eh, bratje iz eh, držav Magreba. V angleščini bi rad pozval k naslednjemu. To, kar je delovalo v preteklosti, to, česar smo se naučili v eh, preteklosti pri gradni lokalnih in regionalnih partnerstv, je zelo pomembno. Podpreti moramo tiste, ki delajo v državah izvora ko govorimo o Libiji, o Bližnjem vzhodu, o Siriji in Iraku, moramo poskušati uh, odpraviti izvorne razloge za uh, krizo. Veliko evropskih držav ima partnerje v teh državah. Mislim, da moramo najti glavne uh, dejanske razloge za migracije. Na to potrebujemo ustrezne, učinkovite razvojne programe, ki bodo dejansko delovali. Uh, Na ta način bomo lahko ponosni sami na se in dosegli bomo lahko dejanske rezultate. V eh, Libiji bomo z eh, vlado nacionalne enotnosti, ki eh, jo bomo oblikovali v naslednjih nekaj dneh, ustvarili, ustvarili stabilno okolje. Potrebujemo ustrezne tehnološke rešitve za mene prehode, Eh, potrebujemo tudi usposabljanje in izobraževanje. Eh, poskrbeti moramo za pomoč Libiji, pa tudi eh, drugim v Afriki in na bližnjem vzhodu. Vsem moramo pomagati, da si bodo lahko sami pomagali v lastnih državah potrebujemo programe regionalnega razvoja, potrebujemo strateško izmenjavo informacij med različnimi agencijami, bodi si, mi, bodi si varnostnimi agencijami, ki so tam zato, da bi uh, preprečile tihotap, tihotapcem njihovo delo, preprečile trgovino z ljudmi razmišljati moramo tudi na politični ravni. Mislim, da moramo pristopiti na drugačen način, kot smo počeli v preteklosti. Želim vam veliko uspeha pri vašem delu. Najlepša hvala. Mislim, da se vse, vsi strinjamo z vami, da se moramo boriti proti tiho tapcem. Na Bavarskem so našli 2000 tiho tapcev. Večina od njih prihaja iz evropskih držav. In to je zgolj en primer ene zvezdne države v Nemčiji. In to kaže, kako ogromna je ta problematika. Mislim, da je na nas vseh, da uh, poskrbimo za stabilne države, tudi, tudi vi morate poskrbeti za stabilno državo. Sedaj pa besedo dobi gospa Fatiha Lajadi, ki je članica Eh, maroškega parlamenta. Prosim, da se držite omejitve treh eh, minut. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala eh, odboru za zunanje zadeve, za povabilo na to razpravo, na kateri se pogovarjamo o človečnosti, o humanitarni pomoči. In ta človečnost se je pri nas prebudila, ko smo videli fotografijo mladega Ajlana na turški eh, plaži. Nikoli več se ne bo prebudil. Pogovarjamo se o pravicah, eh, človekovih pravicah, njihovem spoštovanju, pogovarjamo se o sredozemlju. Rada bi spomnila, da je prva človekova pravica pravica do življenja. Rada bi spomnila tudi, da 83 eh, odstotkov migrantov, o katerih je govoril gospod Guterres, tvega. Tvega v tem eh, svojem begu, tvegajo svoje življenje. So med Scilo in Karibdo, državljanske vojne in Daesha. Sedaj pa moja država. Maroko je sprejel približno 3000 sirskih eh, migrantov. 3000 sircev je prosilo za eh, pomoč. Nekaj več kot 2000 pa eh, smo jih zaenkrat sprejeli. Zavedamo se begunskih tokov na evropskih eh, mejah, večinoma gre za Sirce, za Afganistance in eh, morda tudi nekaj Libico. Pred nekaj dnevi je prišlo do eh, enourne zapore meje med Marokom in Elijo. Več migrantov je namreč poskušalo prečkati uh, mejo in meja je bila zato za nekaj časa zaprta. Rada bi povedala tudi, da sem del parlamentarnega uh, odbora, mešanega uh, odbora za sodelovanje med Marokom in Evropsko unijo. Temu odboru uh, predseduje gospod Antonijo Panceri, s katerim sem se srečala tudi danes zjutraj. In, uh, V tem odboru delujejo nekateri drugi kolegi in kolegice tukaj v dvorani. V tej eh, skupščini smo že pripravili eh, poročilo o migracijah, sama sem bila soporočevalka za to poročilo. Na hitro bi eh, rada predstavila sklepe tega poročila. Ugotovili smo, da je z vprašanjem migracij povezano več tvegan. Prvič, negativni pogled na uh, migrantske tokove zaradi uh, ekonomske krize. Evropska unija potrebuje uh, migrante, če želi rešiti vprašanje staranja prebivalstva. Na to vprašanje uh, azila upoštevati moramo sestavo begonskih tekov. Na to pa še tretje vprašanje poskrbeti moramo za sodelovanje s tranzitnimi državami in državami izvora. Moja država je obenem tranzitna država, pa tudi država izvora. Mislim, da moramo eh, več časa posvetiti tem vprašanjem. Hvala. Äh, Hvala lepa. Gospod Karim Alali ima zdaj besedo iz Tunizije in sicer je član odbora za zunanje zadeve, človekove pravice in svoboščine. Izvolite, beseda je vaša. Gospod predsednik, spoštovani kolegi in kolegice, gospe in gospodje poslanci in poslanke Evropskega parlamenta, najlepša hvala za povabilo eh, sodelovanju na tej zelo pomembni razpravi. Govorimo o, o zelo pomembnih, eh, zelo aktualnih temah. Takoj bom izpostavil glavne teme. Vprašanje eh, priseljevanja in tega begunskega eh, vala je aktualna tema. Eh, videli smo fotografijo otroka na turški plaži, sedaj se ljudje bolje zavedajo, eh, kaj se dogaja v Siriji, v Libiji in eh, v drugih konfliktnih eh, območjih, odkuder prihajajo ti priseljenci. Mi v Tuniziji razmišljamo popolnoma jasno. Smo proti takšnemu popolnoma varnostnemu pristopu k reševanju eh, tega vprašanja. Smo proti sistemu kvot, ki ga želijo nekateri vzpostaviti. Po našem mnenju to ni prava rešitev. Menimo, da potrebujemo večstranski pristop k reševanju te krize. Res je, potrebujemo eh, varnostno obravnavo eh, te krize, imamo namreč organizirane eh, skupine, mafijo, organizirane tihotapce, ki izkoriščajo revne, uboge ljudi, ki bežijo pred vojno. Potrebujemo Eh, ustrezno strategijo za boj proti tihotapcem. Obenem pa se moramo osredotočiti na eh, razvojni pristop. Pomagati moramo tem državam. Ugotoviti moramo, kako vzpostaviti partnerstvo. Eh, partnerstvo, ki bo obrodilo sadove, ki bo privedlo do rezultatov, ki bo dalo ljudem neko upanje za življenje v prihodnosti. Pristopiti moramo humanitarno. Danes ne moremo na eni strani ustvariti humanitarne katastrofe, na to pa bežati pred odgovornostjo, ki je na naših eh, plečih. Odpraviti eh, moramo vojno, ki se je razplantela naprimer v eh, Siriji, v Libiji in eh, drugot. V Tuniziji smo trpeli zaradi dogodkov v Libiji. Eh, pri nas smo naselili okoli enega milijona beguncev, potem ko se je razplantela vojna eh, v sosednji državi. Z odprtimi rokami smo sprejeli naše libijske brate. Nismo eh, kričali, pomagajte nam, eh, sami tega ne moremo rešiti, pa nimamo takšnih sredstev in takšnega standarda kot Evropa. Problem v Libiji je nastal zaradi političnih uh, odločitev. Zaradi napak, ki so bile storjene. NATO je sam priznal, da so naredili eh, napako v Libiji. Seveda nočemo eh, diktature, ampak tudi neustrezne strategije ne potrebujemo, potrebujemo ustrezne politične rešitve in teh nismo pripravili. To je problem. Libija, Sirija, Evropa uh, um, dela iste napake, ponavlja napake uh, in ničesar se ne nauči. Enako velja za Zahod. Uh, Evropa vedno poziva k demokraciji, k spoštovanju človekovih pravic. Odlično, vsi verjamemo v te pravice, ampak ne smemo ustvariti eh, vojne, ne smemo pahniti države v takšno katastrofo in uh, na to ničesar ne narediti. Ostati križem rok. Rešiti moramo osnovna vprašanja o teh državah izvora. Evropa je tista, ki je razplantela eh, ta ogen. Borimo se lahko proti diktatorju, ampak obenem ne smemo države pahniti v popolno eh, katastrofo. Herzlichen Dank für Ihre Hvala lepa za vaš prispevek. Dejansko nekatere stvari, ki ste jih povedali, zelo držijo. V nekaterih primerjih je Zahod posegel, ni pa vse skupaj pripeljal do dobrega konca. In zato ste upravičeno izrazili kritiko in dali tudi primere. Besedo ima gospod Hamcadak in sicer v imenu turške skupščine, to je njihov parlament in tudi zdaj vam želim povedati, da smo zelo pozorno spremljali, kako je Turčija do sedaj sprejemala begunce. Izvolite. Ja, Najlepša hvala, gospod predsednik spoštovani poslanci in poslanke, spoštovani prijatelji in prijateljice, lep pozdrav tudi z moje strani. Z mano sta tudi Nuretin Demir in Zija Pir. Kot veste, od leta 2011 eh, eh, naprej, no, Povedal bi rače, da tri minute niso ravno veliko časa, da bi povedal vse, kar želim povedati. Ampak kakorkoli že, eh, zipka človeštva je v eh, plamenih, je na robu. Ogromno ljudi beži iz eh, svojih držav, zato da bi prišli nekam, kjer lahko varno živijo. Takšnim tokovom, smo bili priča po drugi svetovni vojni. Ljudje zapuščajo svoje države, kulturo, ki jo poznajo in gredo v neznano. Ne vedo, kam bodo prišli. Ne, ne vedo, kje bodo pristali. Zavedati se moramo eh, ogromnih težav, s katerimi se soočajo. In z tega vidika je najpomembneje ugotoviti, kaj se dogaja v Siriji to, kar se dogaja v Siriji, je osnovna izvorna težava. Tekom zadnjih štirih let in eh, to dokazujejo tudi številke, je država v krizi. Od eh, leta 2011 naprej mi sprejemamo eh, begunce 2,5 milijona beguncev iz Sirije smo sprejeli. Dvesto šestdeset tisoč beguncev je v taboriščih, begunskih taboriščih, v eh, taboriščih, ki smo jih vzpostavili. Turčija poskuša pomagati tem beguncem eh, s pomočjo v višini 6 milijard dolarjev. Imeli smo še dodatnih 400 tisoč dolarjev. Na milijone sircev je moralo zapustiti svojo eh, državo, zato da bi našli zatočišče nekje druge. ogromno eh, sircev je bilo zadržanih, na to izpuščenih. V Turčiji pa vidimo tudi, da se mednarodna pomoč vrti tam nekje okoli 400 eh, tisoč oziroma 400 milijonov eh, dolarjev. Ponuditi moramo različne storitve, tolmačenje, eh, tehnične rešitve, sanitarne, eh, ustrezne sanitarije. In ti begunci, ki so prišli v Turčijo, so na to večinoma ostali na našem ozemlju. Turčijo so druge države pogosto eh, izpostavljale kot dober primer eh, Eh, dobrega dela z begunci. Vzpostavili smo vrsto eh, taborišč, tako kontejnerov, kot tudi eh, šotorov. Vzpostavili smo tudi omrežje za združevanje družin, ki so razpadle v tistih prvih valovih priseljencev. Obenem smo poskušali vzpostaviti tudi sistem izobraževanja. To nam je omogočilo, da ljudem eh, pomagamo pri nadaljevanju eh, njihovega šolanja. Leta 2014 je več kot 14 eh, tisoč beguncev poskušalo priti v državo prek morja. Te številke so še vedno podobne. Tudi eh, letos. V Evropi je govora o eh, zidovih, o ograjah, o zapiranju meja. V okviru Schengna se sprejemajo uh, ukrepi za eh, prometno omrežje, za telekomunikacije in tako naprej. Evropa, ki ima veliko instrumentov, veliko orodij na voljo, je predvsej neobčutljiva na to človeško dramo. Gre za najhujšo humanitarno krizo v tem stoletju. Govorili smo o Ajlanu, o fotografiji, ki je obkrožila svet in pomembno je, da tem ljudem, ki so prepuščeni sami sebi in uh, neprevidljivi v sodi, včasih celo smrti, tem ljudem moramo pomagati. Veliko ljudi uh, umira in na to se moramo odzvati, nekaj moramo narediti. Sem predstavnik uh, izmirja pri nas se soočamo uh, številnimi begunci, ki prečkajo mejo in na to potujejo v Grčijo. Ljudje moramo omogočiti uh, vsaj neko normalno nadaljevanje življenja. Pomembno je, da zagotovimo ustrezne sanitarne ukrepe. Ljudje, ki pomagajo eh, beguncem, morajo zagotoviti naprimer eh, možnost prhe in eh, osnovnih sanitarnih pogojev. tudi druge države, ne zgolj Evropa, lahko priskočijo eh, na pomoč. Počasi bom končal. Mislim, da ne sme ostati zgolj pri besedah, sedaj moramo ukrepati. Zdaj pa razprava. Ponavljam, vsak eno minuto in prosim zelo kratko in jedrnato, sicer nam ne bo uspelo dati možnosti tudi našim govorcem. Gospod Kueljo, izvolite. Hvala. Najprej zahvala vsem govorcem in tudi gospodu Guterešu in gospe Valencijano. Hvala ne samo za delo, za trud, ki ga vlagate. Mislim, da delate zelo dobro glede na vire, ki jih imate na voljo. Veliko je bilo govora o terorističnih infiltracijah, kar naj bi bil razlog za to, da odrekamo humanitarno pomoč. Govora je tudi o solidarnosti, ki pa se žal v vseh primerjih ne dogaja spontano. Včasih se dogaja, da begunci pristanejo v državah, v katere niso želeli kaj reči. Povdaril bi to, kar ste že sami dejali v zvezi s svetom. In mislim, da je bila prava odločitev, da se na nek način začasno razveljavi Schengen, da bi bolje pomagali migrantom. Je pa razlika med tistimi državami, ki začasno razvitelitev Schengena uporabljajo za to, da bi bolje obladovali situacijo, drugi pa to zlorabljajo za preprečitev svobode gibanja, za zaustavitev tokov migrantov. Zato me zanima, kaj namerava komisija narediti v zvezi s tem. Mikrofon, prosim. Besedo ima sedaj gospod Papadakis. Najlepša hvala. Gospod predsednik, kot ste povedali, nas zanimajo tako vzroki za krizo, kot tudi posledice te krize posvetiti se moramo obravnavi eh, humanitarnih vprašanj. Ogromno ljudi eh, bo trpelo zato, ker prihaja zima in eh, to je treba upoštevati. Zanima me, kakšna bi lahko bila vloga Evropske unije pri reševanju sirskega vprašanja. Gospa Mogherini, kaj počnete, kakšne pobude pripravljate? kako najti rešitve. Ehm, Amerika in Turčija eh, pomagajo eh, opoziciji, eh, Rusija pomaga Asadu, vsi pa čakamo na Evropo, da ukrepa. Ta problem je naš. Mi sose, v sosednjih državah trpimo zaradi tega. Gospod Kirkop, gospod Austrevičius. Najlepša hvala. Hvala vsem, ki sodelujete v tej razpravi. Dve glavni stvari. Mejni sistem mejnega nadzora EU bi moral temeljiti na skupnem ukrepanju. In sicer se veselim predloga komisije s tem v zvezi ta sistem bi se moral dopolnjevati z misijami EU, ki bi se morale nahajati v bližini, v tistih regijah, ki so najbolj prizadete. Gospa visoka predstavnica, dejali ste, da mora biti Rusija del rešitve. Ampak po invaziji Rusije v Ukrajino so ustvarili tako imenovano novo Rusijo, ki je del vzhodne Ukrajine. Putinovo ukrepanje ko je pripeljal orožje v Sirijo, bojim se, da tam ustvarja novo Sirijo, ki ne bo del rešitve, pač pa velik del problema. Čas je za globalna pogajanja s tem v zvezi, kajti, če vidimo, da se pojavlja ta tendenca, potem to pomeni še več krize, še več beguncev in nikakor nestabilnosti. Hvala. Mrs. Ferdiad. Gospa Seržja. Najlepša hvala, gospod predsednik. Se, se boste počasi navadili na moje ime. Da, obstaja humanitarna kriza in Evropa mora nekaj narediti. Zaradi lasne migranske politike, ki jo ima, zaradi eh, politike zapiranja meja smo v težavah. Nekatere države članice se obnašajo katastrofalno, žalostno. V medijih je danes pisalo, da se ne strinjamo uh, glede uh, številke 120 tisoč, še glede 40 tisoč se, se ne strinjamo. Ne, ne znamo najti uh, sredstev za humanitarno pomoč, za mednarodno pomoč, kot ste dejali, gospo, dejali gospa Mogherini, države zmanjšujejo razvojno pomoč in humanitarno pomoč. To je zelo žalostno. Sama imam nekaj vprašanj in eh, na kratko. Razlika med pravimi begunci in uh, ekonomskimi imigranti, vsi imajo pravice, to je treba izpostaviti. Izpostaviti je treba tudi, kaj se dogaja v Turčiji, eh, glede sporazuma in kakšne posledice to lahko ima. Hvala lepa. Minuto 20. Gospa Lokbiler, želim se navezati na to, kar je povedala kar je povedal gospod Guterres in sicer, da potrebujemo več ukrepov za zakonit dostop do EU. O nekaterih smo slišali, ampak to je veliko premalo in zato bi bilo dobro, če bi gospod Abramopoulos povedal še kaj v zvezi s tem. Prav tako se mi zdi, da če bi omogočili boljši zakonit dostop, potem bi s tem lahko uničili tudi delovanje tihotapcev. Drugič, govorili ste o tem, da moramo bolje sodelovati s tretjimi državami in v tem dokumentu lahko podprem mnoge zamisli. Imam pa eno vprašanje glede kartumskega procesa, gospa Mogherini. Gre tudi za položaj v Eritreji. Tu ste se odločili za še več razvojne pomoči. Zanima pa me, kako ste to pogojevali. Namreč vlada v Eritreji je soodgovorna za to, da toliko ljudi beži iz države, ne zaradi revščine, ampak zaradi zatiranja. Eh, das Wort hat Herr Kahr. Hvala lepa, gospod Kahr. Noch nicht mehr hier? Carver. Carver. Sorry. Yes, my pardon, Elmer. Thank you, Chairman. Commissioner, a former British Prime Minister. Harold Wilson. Je povedal nekaj zelo zanimivih stvari. Prejšnji teden smo slišali govor gospoda Junkerja, vendar pa smo že čez nekaj dni videli, da države članice eh, ne izvajajo praktično idealov EU. Tudi, če pogledamo delovanje kanclerke Merklove, vsi pa poznamo tudi mačarski pristop. Še bolj pa preseneča to, da ko smo mi predlagali naš pristop smo bili zelo kritizirani. Očitno je pomembno, kdo kaj reče. Leta 1956 smo imeli tudi krizo z begunci po revoluciji na Mačarskem, zato se sam zelo zavedam naše dožnosti, da podpremo begunce. Mislim, da moramo pomagati. Tudi moj dedek je bil begunec. Naj vas spomnem, gospod komisar, da tudi Saudska Arabija vsako leto povzroči 3 milijone beguncev. Zelo težko je sprejemati begunce in zato prosim, ali ste raziskovali tudi druge možnosti. Včeraj je ob obisku v Libanonu naš premijer povedal, da bi do dva odstotka vseh beguncev lahko bili borci ISISA. Ali to drži? Vidimo, da se nekateri bojijo za svojo varnost, zato me zanima, kaj počnete vi in UNHCR. Več kot dvakrat predolgo ste govorili. Lepo prosim, bodite spoštljivi do svojih kolegov in se držite časa za govor. Gospod Borgecija. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se zahvaljujem predstavnici Tunizije, ki je končno temu parlamentu povedala resnico glede vzrokov. Morda tak sestanek, kot je današnji, zahvaljujem se, vsem pobudnikom, morda bi tako konferenco morali organizirati v Tuniziji, Egiptu, Maroku, kjer se mi zdi, da imajo veliko jasnejše ideje, kot jih imamo evropejci s tem v zvezi. Mi bomo rešili krizo, če se bomo borili proti vzrokom. Sramota je, da se Evropa šele zdaj loteva boja proti tihotapcem. Ko smo mi govorili o tem, ste rekli, da smo. Uh, mi tisti, ki hočemo streljati na čovne. Ampak mi smo imeli prav, boriti se je treba proti tem beguncem. Prav smo imeli, ko smo govorili, da Schengen omogoča tihotapcem, da se prosto gibljajo. Zdaj je Evropa prišla do tega, ko je prišlo prvi 40 tisoč v Nemčijo, je tudi gospa Merkel morala narediti korak nazaj, kar ji ne štejem zelo v dobro. Zato mislim, da moramo slišati predvsem resnico, resnico. Hvala lepa. Lahko imate svoj prav, ampak prosim, da to poveste v času predvidenega časa za govor. Prav tako nisem vedel, da je srbsko-mađarska meja in meja v sredozemlju šengenska meja. Gospod Plenkovič ima besedo. Hvala lepa, predsednik Brok. Samo dve stvari v pojasnilo glede včerajšnjega sestanka, katere ukrepe je treba sprejeti za boljše obvladovanje meja, zonanih meja in drugič, kakšni so načrti za konferenco glede preseljenskih tokov na Zahodnem Balkanu. To mi ni bilo čisto jasno iz vaše predstavitve. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Das Europäische Parlament. Hvala lepa. Evropski parlament in komisija že leta dolgo tirjamo rešitev, vendar pa do zdaj ni bilo nobenega uspeha. To, o čemer je bilo sklenjeno včeraj, je zopet način izogibanja. Zato predlagam da tako kot pri izvolitvi papeža vse zapremo v en prostor in da držav ne izpustimo, dokler ne najdejo rešitve. Ta dokument se mi zdi nesmiselen. Govora je o nadzoru nad meja in politiki vračanja. No dobro, ampak to je tudi vse. Piše, države članice in svet so se dogovorili, da razvijajo možnosti za vračanje. Ampak Lepo prosim, tu ni kaj razvijati, treba se je dogovoriti, kdo in koliko bo prevzel. Potem je govora o učinkovitih ukrepih za premestitev in razlagajo, kaj to pomeni. Julija so se odločili za premestitev 40 tisoč. Zdaj, septembra, so se nekatere države zavezale, da bodo že do konca novembra izpolnile svoje obveznosti, res učinkovito, do konca novembra obenem pa omenjajo ukrepe, ki jih predlaga komisija z dne 9. septembra in pozivajo Evropski parlament naj obravnava to kot prioriteto. Oprostite, ampak ta parlament je že sprejel odločitev glede predloga komisije. Prejšnji teden smo že sprejeli resolucijo in želeli, da pride do premika na vseh področjih, zdaj je čas, da ukrepajo države članice, ni več časa za sestankovanje vlad in držav. Ne samo begunci, mi hočemo ukrepe in ukrepe hočemo zdaj. Mikrofon, prosim. Mikrofon. Z, z, z, z, z, z. Zadnjič sem dopustil tako zlorabo časa za govor. Mislim, da nočemo zaprtih sestankov, potrebujemo normalno zakonodajo in večinsko glasovanje. Svet je problem, svet je problem, ker ne spoštuje zakonodaje. Svet mora odpreti pot za običajno redno zakonodajo. Potem bomo rešili situacijo z večinskim glasovanjem. To je tisto, kar potrebujemo. Opravičujem se. Imate besedo? Sem vam dal besedo? Pravica imam biti ironična do tega, kar se dogaja v državah članicah. Najprej, to, kar sem povedal, je rešitev. Večinsko glasovanje za to gre. 18 let že države članice, vključno z mojo domovino, preprečujejo večinsko glasovanje in onemogočajo, da bi vprašanja notranje politike uvrstili na glasovanje. To je glavni problem. Vse do začetka letošnjega leta, vse države, vključno z mojo, preprečujejo sleherni premik na tem področju, zato ker držijo skupaj in pravijo, to niso evropske pristojnosti, čeprav piše drugače v pogodbah. To je razlog za to situacijo in zato moramo svetu povedati, da ne opravlja pravilno svojega dela in omogoča uporabljanje redne zakonodaje. Vajgl. Gospod Vajgl. Think, uh, is... Hvala lepa. Mislim, da je treba jasno povedati, da mora Evropski parlament prevzeti odgovornost in podpreti tiste, ki lahko nekaj naredijo. Gospa Mogherini najprej. Ona se verjetno sooča z največ nasprotovanji. Veliko je vplivnih ljudi v Evropi, ki nočejo enotnega ukrepanja Evropske unije. Mislim, da je nevarno, če v tej situaciji sprejmemo to selektivno obravnavo dobrih in slabih držav, vzhodnih in zahodnih držav. Vse nas pozivam, da se vzdržimo označevanja in etiketiranja držav, ker imamo izvrstne primere solidarnosti na vseh stranih. V naših diplomatskih prizadevanjih bi morali vključiti vse akterje, brez vsakršne diskriminacije in brez predsotkov. Iran, Rusija, Irak, Saudska Arabija, Katar in druge države. In potem priznati moramo, da smo naredili resne napake v zadnjih 15 letih. Hvala. Hvala lepa. Eno vprašanje imam in sicer gre za operacije v sredozemlju. Govorimo o prehodu v drugo fazo in kasneje v tretjo fazo. Tisto, kar bi rada vprašala, je vsebovano tudi v vprašanjih, ki jih je postavil minister Lavrov. To je pomembno zaradi soglasja ali nesoglasja Rusije v Združenih narodih. Prvič, Kaj pomeni boj proti tihotapcem? Če zdaj nimamo več ladi, ampak imamo čovne, ki jih dosti krat ne upravlja nihče. Odločilni tihotapec je pogosto daleč od teh plovil. Kaj se dogaja v teritorijalnih vodah in na ozemlju Libije in še zlasti, katere lekcije je Evropa potegnila iz napak pretekle politike. To je povedal predstavnik Tunizije oziroma predstavnica Tunizije zelo jasno. Katere so bile naše lekcije iz napak, ki so tudi povzročile ta eksodus? Eh, Jaz skulle vilja ta upen fraga, sem flera od talana. Hotela sem se dotakniti tistega, kar so omenili že mnogi pred menoj in sicer odsotnost volje držav članic, da bi pomagali ljudem, ki jih je prizadela kriza in vidimo, da imamo cilj nič celih sedem odstotkov. Dobro, potrebujemo več humanitarne pomoči takoj, potrebujemo pa tudi dolgoročno pomoč. Poudarila bi rada, kako pomembno je, da resnično zagotovimo, da bo dovolj denarja tako za humanitarno pomoč, pa tudi na dolgi rok za razvojno pomoč, da bomo rešili tudi vzroke. Oboje torej potrebujemo. Äh, Besedo ima gospod Šafhauser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 Videli smo, kako se je razvijala nestabilnost. Tudi mi smo podpirali to zmedo, ta kaos in to se nam zdaj maščuje. Govorimo o pravici ljudi, da zbežijo pred tem kaosom. Ampak povedal bi tudi, da gre tukaj tudi za kulturno identiteto. Ne moremo postavljati ene pravice pred druge. Tudi evropejci imajo pravico do kulturne identitete. Gospod Guterres je povedal nekatere zelo pametne stvari. Mislim, da moramo ločiti, kdo so pravi begunci in kdo ne. Zato moramo tu dati pobudo in ravnati pravilno, sicer se bo vse skupaj še bolj zapletlo. Hvala lepa, gospa visoka predstavnica. Veseli me, da imamo enotnost pri zonanjem ukrepanju. Očitno nam gre zelo dobro pri obravnavi simptomov, bolj slabo pa pri uporabi inštrumentov, da bi rešili to dramatično situacijo. Kdo in kdaj bo opravil umazano delo? Kdo bo te barbare izničil? z obliča zemlje. Vidimo, da imamo na milijone ljudi, ki bežijo proti evropskim mejam. Mislim, da to, kar počnemo, je prav in moramo narediti veliko več v duhu eh, človekoljubnosti in humanitarnosti. Po drugi plati pa, če ljudje izgubljajo upanje in se vračajo domov, kot je povedal gospod Guterres, potem se bo bolečina in drama samo še povečala kako Evropa lahko tudi druge akterje pozove, da je treba ukrepati zdaj, kajti sicer se bo trpljenje v prihodnosti še povečalo. Hvala lepa. Morda bi se morali nekoliko bolj pogledati v ogledalo. Namreč tu govorimo o notranji in zunanji krizi. Notranje je ta, da od leta 2004 nismo poglobili notranje integracije in zato moram reči, da me ne preseneča zapiranje meja nekaterih držav. Poleg schizofrenije, ki smo ji priča v zadnjih letih, igramo ključno ulogo za reševanje kriz. Ta kriza je zdaj v naših rokah, od nas je odvisno. Tri stvari bi vprašal visoko predstavnico in komisarja. Prvič, potrebujemo več denarja. Seveda potrebujemo ustreznejša pravila o azilu v Evropi in prosim vas, da organizirate na kriznih območjih humanitarne koridorje, kar se mi zdi, da je najboljše, da se spopademo z tihotapci. In my view, the outcome of yesterday's conference. Mislim, da lahko včerajšnji sestanek opišemo kot antiklimaks. Imamo opravka z na tisoče begunci. Ministri pa so na sestanku včeraj pokazali, da se ne morejo dogovoriti o obveznih kvotah, ne o solidarnosti z ljudmi v stiski. To je popoln poraz kajti vidimo, da so se temelji Evropske unije zamajali. Na kocki je prihodnost in verodostojnost šengenskega območja, cenotnega koncepta človečnosti in humanitarnosti z ljudmi v stiski. Kaj so osnovne vrednote EU? Spoštovanje človekovih pravic. Naša zaveza mora biti močna, ko ljudje bežijo za svoje življenje. Potrebujemo usklajen pristop. Strašno sem razočarana, strašno sem razočarana na tem. Potrebujemo enotnost, ne nujno soglasnosti. Zakaj torej naslednjič ne glasujemo v svetu? Potrebujemo solidarnost z ljudmi, ki bežijo, da bi rešili svoje življenje. Nekatere države pa so, kot kaže, pozabile na temeljne vrednote, na katerih ta Evropska unija temelji in je bila zgrajena. To zelo obžalujem. Hvala lepa. Tudi sam delim razočaranje ki ga je izrazila gospa Mogherini. Tudi gospod Juncker je povedal, edina rešitev je možnost varnega in zakonitega prehajanja teh ljudi. Ampak kako? Imamo zakonodajo, ki nam to onemogoča. Potem, seveda, vloga držav članic. Vprašati se moramo, zakaj države članice in ljudje nimajo več občutka, da jim je Evropa blizu, da so oni tisti, ki imajo besedo. Potem vojne, ki so povzročile te tokove, tega se moramo letiti zato, da ne nastane tu spirala, ki bo popeljala samo še globljo v krizo. Gospa Manesko. Mulțumesc, domnule președinte. Avem într-adevăr nevoie de solidaritate și o strategie comună proactivă. Hvala lepa. Potrebujemo solidarnost in skupno proaktivno strategijo. Mi, svet, komisija, moramo ukrepati odločno za to, da bi naredili konec tej situaciji. Vendar pa je Evropa poiskala samo polovične odgovore, zato sprašujem, katere politične rešitve predlagate, kako bo Evropska komisija držala svojo obljubo glede finančne podpore Libanonu, Jordani in Turčiji. Potrebovali bi finančna sredstva za to, da bi pomagali beguncem. Pomislite tudi, na koncentriranje finančnih in političnih virov za to, da bi ukrepali tam, kjer nastajajo ti konflikti. Hat, das, uh... Besedo ima gospod Franc. Eh, hvala vsem, eh, hvala za iskrene besede. Prepričan sem, da če bi bili vi trije na oblasti, potem bi bila kriza do zdaj že rešena. Ampak še nekaj besed z moje strani. Eh, Evropska unija pušča na cedilu begunce in s tem pušča na cedilu sebe. Ogrožamo vse, eh, kar Evropska unija predstavlja in to z vsemi posledicami, ki jih bo to prineslo. Federica Mogherini je dobro povedala, ko je rekla, da pomankanje enotnosti ima učinke tudi na našo učinkovitost oziroma neučinkovitost. Kaj naj torej naredimo? Prepričati moramo prijatelje, da pri migracijah ne gre za enosmerni tok. Ko jih je šlo na sto tisoče v Chicago, so bili tam sprejeti z odprtimi rokami. To se je dogajalo v preteklosti, ampak tega ne smemo izgubiti izpred oči in potrebujemo uh, odločen pristop. Iran in Rusija sta tudi zainteresirana za to, da se vojna konča. Mi pa bi tudi morali prispevati svoje. Hvala. Gospod Kirchhoff je naslednji. Hvala, predsednik. Povsem se strinjam s tem, kar je bilo povedano in kratek bom. Evropska unija in države članice morajo najti način eh, za dolgoročen eh, trajnosten pristop, tako da eh, se begunci ne bodo več izpostavljali prehudim tveganjem. Izpostavljeni so tudi kriminaliteti in pa izkoriščanju. Sam sem sodeloval v 90-ih letih pri programu Združenih narodov za Bosno in Hercegovino. In zanima me, do katere mere bo Evropska komisija spodbujala države, da begunce preselijo eh, v regijo, kjer so razseljeni. Mislim, da je to najbolj razumna rešitev. Taki ad hoc ukrepi in kratkoročni, eh, kratkoročni ukrepi nam ne bodo pomagali. Hvala. Ja, um, Gospa Intveld, no, samo ponovila bom to, kar so že povedali drugi pred menoj. Rada bi vezala, zakaj države članice eh, zavračajo to, da bi sprejeli odločitev. Kdaj se to lahko pričakuje od njih? Pa še vprašanje za komisijo. Vem, da so sredstva omejena, tudi eh, moč je omejena in odvisni smo od nacionalnih vlad. Zato me zanima, zakaj komisija ne uporabi bolje instrumentov, ki jih ima na voljo. Mačarska je pripravljena razglasiti nujno stanje, eh, grozi beguncem celo z zaporom eh, treh let. Mislim, da bi komisija lahko v takih situacijah ukrepala in prisilila državo članico, da se vsaj drži mednarodnega prava in pa evropskih temeljnih pravic. Besedo zdaj dobi gospod Díaz de Mera. Gracias, ver... Hvala, gospod predsednik. od eh, včeraj do 23. je še 8 dni. Eh, torej imamo še eh, možnost za odločitev. Elena je tudi postavila to vprašanje, kdo bo razdelil ljudem hrano, kdo jim bo dal vodo, kdo jim bo dal nujno opremo, kdo bo poskrbel za njih. Sam sem to že videl pred 20 leti, ko je Miloševič eh, Eh, povzročil eh, masovno preseljevanje ljudi z Kosova. Takrat eh, je ukrepal Rdeči križ in Rdeči polmesec. Sam bi se zavzel za to, da pomagamo Grči, Makedoniji in državam na obrobju, da bodo sposobne sprejeti ta val beguncev. Hvala. Pomagati moramo tudi agenciji UNHCR. Hvala, gospod Picula. No, ta tok beguncev povzroča eh, eh, socialne in ekonomske posledice tudi za Evropo. Mačarska je napovedala, da bodo celo vojsko poslali na mejo in tako ustavljali begunce, ki prihajajo iz Srbije čez mačarsko mejo. To je tveganje za Evropo. Eh, Kaj ti lahko? se pojavijo tudi vojaki v različnih eh, uniformah in potem bo situacija šele nestabilna. Eh, težave lahko eh, to begunsko krizo še poglobijo in seveda bo ta situacija vplivala tudi na predvolilna obdobja in na kampanje, ki bodo potekale v številnih državah. Sam se zato zauzemam, da pomagamo Turčiji in pa eh, državam v neposredni soseščini Turčije in da se evropske države dogovorijo med seboj. Gospa Pagasa Urtundua. Mm, dobro ste danes izgovorili moje ime. No, predstavnika UNHCR bi vprašala če nam lahko zagotovi točne podatke oziroma ocene za nujno potrebna sredstva, tako da bo eh, svetovni program za hrano lahko postal učinkovit. Ali lahko ocenite, kakšni stroški so s tem povezani in kakšno podporo potrebujejo države, ki sprejemajo begunce. Te države smo danes sprejeli tukaj in jim čestitali. Nam lahko poveste tudi, približno koliko ljudi bi morali sprejeti tukaj v Evropi. Sama pri tej sramoti ne želim sodelovati s svetom. E, nimamo pravega političnega vodstva, nimamo verodostojnosti in tudi nimamo e, politične mirne vesti. Parlament e, opozarja že mesece dolgo, komisija si tudi prizadeva na svoj način, ampak še veliko več bi lahko storili. Oh hvala. Gospod Galer dobi besedo. Eno vprašanje za komisarja Avramopolosa. Ali je kdo preštev včeraj ljudi na zasedanju eh, sveta? Eh, ali bi lahko prišlo do večine, če bi predsedstvo pozvalo eh, k taki večini? Za gospod Mogherini pa vprašanje. Sirci so na mačarski meji. Ti ljudje so že prej bili v Evropski uniji, bili so eh, v Grči, naprimer, pa prej v Turčiji. Eh, ali mislite, da niso bili na varnem v turških taboriščih? Eh, mislite, da ne bi morali Turčije podpreti že veliko prej z denarjem in pa z opremo, da bi bila Turčija sposobna sprejeti te ljudi? Ne pa, da imamo zdaj nek nujni vrh tik pred turškimi volitvami. Eh, morali bi od njih tudi zahtevali, zahtevati, da ustavijo tihotapsko industrijo, ki tam obstaja. Uh, Turki ljudi uh, vozijo na grške otoke. Uh, Mislim, da eh, bi to morali nujno narediti. Ana Gomeš, eh, komisijo pozivam, da uporabi vso svojo moč in da vzpostavi sankcije za države, ki eh, zavračajo kvote, ki zavračajo sodelovanje. Nekatere države celo napadajo begunce in s tem napadajo evropske vrednote, kot je rekel gospod Guterres. Mm, s tem koristimo pravzaprav ISIS-u, če škodimo svojim vrednotam in kršimo mednarodno pravo. Sama sem bila v iraškem Kurdistanu zadnje štiri dni, govorila sem, se, govorila sem z različnimi predstavniki in eh, zelo sem razočarana na tem, kar so mi povedali. Še več pa bomo slišali eh, z zidovi, brez zidov, eh, prek oken in vrat. Ljudem moramo dati upanje tam, kjer so, moramo jih tudi primerno opremiti. Naše države so odgovorne za to, ker niso dovolj koordinirale. Eh, svojih dejavnosti z ekom in z drugimi organizacijami. Eh, ko gre za eh, vojaško premo, ko gre za diplomatske dejavnosti, ko gre za humanitarno pomoč, treba je pomagati končati konflikt v Siriji, ne samo v Iraku in Siriji, pa tudi v Libiji. Moramo tudi na terenu Libijcem pomagati, da bodo lahko reformirali svoj varnostni sektor, kajti sicer ne bodo mogli. Uh, vzpostaviti neke eh, vrodostojne vlade. Hvala. Teoharus. Gospod Teoharus. Eh, Omejila bi se na en del problematike. Omejila bi se na tiste, ki zapuščajo svoje države zaradi vojn, ker se bojijo za življenja. To so srci, ki si v bistvu sploh ne želijo kam drugam. Rade bi se čim prej vrnili nazaj domov, ampak žal to ni možno. In zato jih tudi mi ne smemo prepustiti lastni usodi. Ti ljudje so v zelo težavni situaciji, tvegajo življenja na morju, samo zato, da bi prišli v Evropsko unijo. Ampak vse dokler njihovi domovi ne bodo varni, za te ljudi ne bo upanja. To pomeni, da moramo naša prizadevanja usmeriti ravno v te države. Se pravi, pomagati moramo težavam oziroma državam izvora. Te morajo dobiti našo pomoč. Leta 1978 je Jimmy Carter v predvolilni kampanji dejal, da bi se lahko vsi sirski begunci vrnili v svojo domovino. No, to je dejal pred več kot 30 leti in lahko bi se že pripravili na to. Časa je od takrat preteklo veliko. Ampak to so bili neki drugi časi. Danes imamo novo situacijo. Treba je prekiniti vojne in pomagati tistim državam, ki so na prvi vrsti, kot treba pomagati beguncem. Hvala. Hvala, gospod Dali. Hvala. Naj najprej komisijo pohvalim, ker je tako proaktivna pri tej zadevi. Še posebej komisara Vromopolusa in visoko predstavnico Mogherinjevo. Solidarnost med državami in članicami je en korak. To je zelo pomemben korak, ni pa vse. No, po tem, kar smo videli včeraj, je res nesprejemljivo, da določene države še vedno mislijo, da to ni njihov problem, da se jim s tem ni treba ukvarjati in iskati rešitve. Sama prihajam z Malte. Situacija v Libiji me zato še posebej zanima in z veseljem sem prisluhnila predstavnikom Libije. Kriza v Libiji eh, se ni rešila in eh, zato je zdaj dobro slišati, da bo mogoče prišlo do dogovora. Upam, da bo ta dogovor res dosežen. Mi kot Evropska unija moramo Libiji pomagati, da se postavi na noge. Eh, pomagati moramo Libijcem. Libija je namreč eh, naša pomembna partnerica in eh, njena stabilnost je za nas tudi zelo pomembna. Potem je treba imeti tudi sodelovanje z afriškimi državami. Tukaj pozivam Evropsko komisijo naj uh, uh, si kar se le da prizadeva, da bo vrh na Malti uspeh. Treba se začeti ukvarjati z uh, izvornimi razlogi za migracijske tokove. Hvala, Mirjam. Gospod Kirčuk je naslednji eh, predstavnik skupine ALDE. Upam, da sem prav izgovoril vaše ime. Ste tukaj? Ne. Naslednji govorec pa je gospod Lopez Aguilar. Eh, hvala, eh, gospod predsednik. Hvala tudi za vsa pričanja naših gostov, predsednikov in pa predsednikov, ki so organizirali ta sestanek. zdaj res nimamo več veliko časa, tako da potrebujemo uh, konkretna vprašanja. Države članice niso opravile svoje naloge. V svetu jih je treba imenovati in na njih pokazati s prstom. Ne gre samo za pomankanje politične volje, ampak gre tudi za neizpolnjevanje humanitarnega prava, uh, neizpolnjevanje pravice do azila. Vse to velja v vseh državah članicah. No, uh, uredba iz Dublina je mrtva, ampak kaj bomo naredili? Ali bomo oblikovali nov instrument, ki bo uh, bolje obravnaval prošnje za azil? Kaj bomo naredili za to, da se povečajo uh, sredstva za to, da rešimo to humanitarno krizo? Ta ne bo rešena ne jutri, ne pojutrišnjem, ampak na dolgi rok. In kaj bo mednarodna skupnost? Uh, Eh, naredila oziroma kaj bomo mi naredili, da bo evropski glas enoten in da se bo slišal eh, tudi v Združenih narodih in v varnostnem svetu. Hvala. Speakers, Še zadnja dva govorca, kolegi. Gospod Balc. Ne vem, če sem prav izgovoril tu ime. Ne, ga ni tukaj. Kolegi počasi že zapuščajo dvorano. Zadnji govorec pa je gospod Enrique Guerrero Salom. Hvala. Potrebujemo več unije v Evropi in več Evrope v uniji. To je bilo ključno, ključno sporočilo predsednika Junckerja prejšnji teden, ko je govoril o stanju zadev v Evropski uniji. In ko je svet moral pokazati, da gre po isti poti, pa uh, so v resnici uh, šli v nasprotno smer. Uh, Komisija in parlament eh, delata skupaj, eh, dobro upravljata svojo odgovornost. Eh, zato moramo ohraniti to zavezništvo med nami, zato da bomo pripravili naslednji sestanek ministrov za notranje zadeve. Tudi, ko se bomo pripravljali na naslednji evropski vrh in pa na vrh Evropske unije in Afrike in ko bomo imeli mednarodno konferenco za humanitarno pomoč, takrat moramo vsi govoriti z enim glasom. Zdaj pa moramo zagnati načrt B, kot je rekel gospod Gutereš. E, tega mora koordinirati e, komisija in pa e, Agencija Združenih narodov za begunce. Potrebujemo konkretne ukrepe. Vsi, ki zdaj lahko pomagamo in vse, kar lahko naredimo, bo v korist tega, da ti problemi ne bodo še narasli v prihodnosti. Hvala. Še določeni kolegi se želijo javiti k besedi, mogoče smo jih prej izpustili, prej, ko je predsedoval gospod eh, Brok. Eh, vse vas prosim, da eh, govorite samo eno minuto. Gospod Parnjo, Parnjo, za eno minuto izvolite. Hvala. Že na začetku sem se javil k besedi, ampak dobro. Gospa visoka predstavnica, kot ste dejali, se moramo osredotočiti pri pomoči na sosednje države, eh, državah, držav, v katerih eh, vladajo konflikti in spori. V teh državah so sprejeli več milijonov eh, oseb. Ne glede na to, če gre za Libanon, za Jordanijo in tako naprej, ljudje živijo v zelo težkih življenjskih razmerah, kar pomeni, da bomo, tudi če poskrbimo za boljše razmere tam, imeli begunce, ki bodo želeli v Evropo. Potrebujemo nekakšen svežen uh, nujne pomoči, več milijard evrov in to čim prej za hrano, za streho nad glavo in za druge vrste pomoči. Za ljudske države in ZDA eh, morajo narediti prav toliko kot mi v okviru te eh, finančne pomoči pred nekaj leti smo imeli milijarde evrov, ki so bile v nekaj tednih zbrane eh, za pomoč. Gre za reševanje življenj. Prosim, če se lahko zdaj vsi držite omejitve ene minute. Gospod Kastaldo za eno minuto. Eh. Lahko je konoji. Hvala, vesele nam je, da ste z nami. Danes je bilo govora o globokih vzrokih za krizo. Diplomatsko gledano pozdravljam rešitev večjega dialoga za rešitev situacije na Bližnem vzhodu. To pravim tudi kolegom, ki so me še pred kakim mesecem gledali po strani. Zdaj pa, hvala Bogu, vidimo, da je treba vključiti tudi Iran in Rusijo in to zdaj tudi priznavate. Morda je nekdo, končno na poti do Damaska doživel dar strele. Kaj pa podsaharska Afrika? Ali bi lahko že danes kaj naredili? Najprej poročilo o, o konfliktnih mineralih. Vsi viri, vsa naravna bogatstva morajo biti vključeni. To velja za proizvajalce in uvoznike iz Evrope tudi naši partneri, ki hočejo delovati na trgu, tudi za nje je lahko to bistven korak. In potem predsedojoči prekinja. Če ne bomo dali odločnega odgovora na to sramoto, bomo tudi eh, nekoliko eh, egoistično delovali in potem objokovali pod beguncov. Gospod Jurek, za minuto pred zadnji govorec. Hvala, predsednik. Za to, da bomo lahko rešili problem, ga je najprej treba dobro opredeliti. Te izjave, ki so prišle od gospoda Junkerja prejšnjo sredo, eh, ko je govoril o situaciji v Evropski uniji, eh, same po sebi še nič ne koristijo, gospa Mogherini. Novi načini za zakonito priseljevanje. To pomeni, da bomo te ljudi spodbujali, da pridejo v Evropo. To bo ustvarilo še več eh, nesporazumov med našimi državami. Beguncem moramo pomagati, ampak če bomo odprli zakonite tokove priseljevanja, zakonite poti, bo to pomenilo, da bodo eh, srednje evropske in vzhodno evropske države zdaj v enakem položaju, v kakršnem je zdaj zahodna Evropa. Gospod Brok je rekel, da so bili določeni um, tih otapci uh, eh, aretirani, ampak kaj se potem zgodi z njimi, gospa Elišlajn? Mano ne. Prav imate. Mislim, da nikakor ne bo rešitve, če vsak dela po svoje. Lani smo videli, da je 6 od 28 držav obravnavalo 77 odstotkov vseh prošen za azil, ki smo jih prijeli v Evropi. Je to enakovredna razdelitev dela, o kateri govori pogodba? Mislim, da je odnos sveta sramota. Ob takih voditeljih nikoli ne bi bilo Evropske unije, zato potrebujemo zavezujoč mehanizem delitve ki ga zahtevamo že od aprila. Čigava je odgovornost, če hočemo, da bomo dobili skupno rešitev? Vidimo, da gre vedno znova za nacionalne egoizme. Zahvaljujem se Federiki Mogherini, ki govori o usklajenosti med notranjimi in zonanjimi politikami, razvojnimi politikami, zato, da bi rešili predvsem vzroke neenakost in regionalno nestabilnost naša pravna in moralna dolžnost je in tega ne smemo nikoli pozabiti. No, gospa Holmajer za eno minuto. Sem prošnja imam. Sama sem tudi članica odbora za proračun in nujno prosim, da bi ukrepe za humanitarno pomoč Srbiji in drugim državam odobrimo takoj zdaj, ne šele leta 2016, ko bo zima že za nami. To je prva stvar. Drugič, vsi ukrepi, ki so nujno potrebni prek in mi lahko skoristi, torej upravi EASO, Europol, Frontex, kdorkoli že, so bili um, finančno podhranjeni zdaj. Vzeli smo jim 400 milijonov evrov. Kakšen predlog je to? ravno nasprotno morali početi. Namenjati več sredstev temu in vsaj skušati začeti obladovati humanitarno katastrofo. Prišli smo do konca seznama govorcev. Spoštovana gospa, glaso, torej seznam govorcev je bil že zaprt, ko ste se želeli oglasiti, tako da vam ne more dati besede niste edini, tudi drugi niso dobili besede, ampak žal smo že zdavnaj prekoračili čas. Besedo bi dal gospe Kurdi, ki je danes z nami na pobudu gospe Valencijani. Gospa Kurdi, prosimo vas za krajši pogled na celotno problematiko z vašega zornega kota. Najlepša hvala za možnost spregovoriti. Včeraj sem bila tudi jaz zelo razočarana, no, tako kot eh, vsi eh, drugi. Prepozno je, da bi rešili eh, Ajlana in Galiba, moja dva nečaka in njuno mamo Rihano. Vendar pa ni prepozno, da rešimo druge, ki čakajo pred vašimi vrati in prosijo za pomoč. Vesela sem tega, kar sem slišala v vaših govorih. Eh, prav to sem želela povedati tudi sama. Računam na vas, prosim, pomagajte tem ljudem. Zaupam vam. Eh, v vaših govorih je bilo že vse, kar sem sama želela povedati. Hvala lepa. Thank you, Mrs. Kurdi. I think all our prayers. Hvala, gospa Kurdi. Eh, vse naše eh, molitve, naše misli so eh, z vami in vašo družino. In vem, da sta otroka zdaj v nebesih. Zdaj pa besedo spet dobi predstavnica komisije, visoka predstavnica Federica Mogherini. No, oglasili ste se za eno minuto, tri minute in mislim, da eh, je bilo pomembno to, da smo si danes prisluhnili. Te besede zdaj na koncu so zame najpomembnejše besede, ki sem jih slišala danes do povdne. Žal mi je, da sem čustvena in da bom povedala nekaj o svojem v zadju. Nekateri ste rekli, da so slike spremenile eh, razpoloženje, še posebej ena slika. Dve državi, Italija in Malta, sta take slike gledali eh, že leta dolgo. Obstajajo pa ljudi, katerih slik nikoli ne vidimo, te ženske, te otroci. Upam, da smo vsi prisluhnili besedam naših kolegov iz Jordanije, Libanona, Turčije, Tunizije, Maroka in Libije. Ali ste si res prisluhnili, ali smo prisluhnili predstavnikom teh držav? Ne samo, da smo jih poslušali, ampak slišati jih je treba. Ali se zavedamo, v kakšnem svetu živimo, v kakšnem okolju živimo? Seveda lahko naredimo več skupaj lahko naredimo več. Strinjam se, da moramo razmisliti tudi o svojih napakah. Eh, obstajajo napake iz preteklosti, bolj nedavne eh, napake. Eh, niso vse napake samo evropske, naprimer situacija v Libiji ni samo stvar Evrope, ampak zadeva tudi regionalne sile. Vsi pa se moramo soočiti z dramatično situacijo, ki smo jih zdaj priča v naši regiji. To je naša regija če vam je to všeč ali ne, to je naša evropska regija, sredozemlje in bližnji vzhod. Mi smo povezani s to regijo in moramo prevzeti odgovornost kot evropejci. Nisem jaz tista, ki je deležna najtrše opozicije v teh dneh. Z njo se sooča Dimitris. vedno eh, to si že ti povedal, ampak sama želim to še enkrat povdariti. Nekaj dobrih novic pa je vseeno bilo včeraj. Evropa ni enotna, ni soglasna. Nismo vsi enakega mnenja, ampak mislim pa, da večina evropejcev in večina držav članic, kot tudi večina v tej dvorani in celotna komisija, ki je enotna, podpira te predloge. Eh, vedno eh, eh, se bom spominjala enega stavka, ki mi ga je povedal Antonijo, ko je končeval prejšnjo funkcijo. Mogoče se tega ne spomniš več, ampak sama sem si ta stavek zapomnila. Rekel si, odkril sem, da obstaja velika razlika med tem, da si na oblasti in pa med tem, da uporabljaš svojo oblast. In to je najtežja stvar, da se zaveš moči, ki jo imaš in da jo tudi uporabiš. Da uporabiš instrumente, ki so ti na voljo. Mi imamo instrumente, imamo instrumente v pogodbah, imamo politično odgovornost, In to je tudi odgovornost, da uporabimo svojo moč, svojo oblast v svetu. Ne vem, zakaj tega ne bi naredili. Nisem jaz tista, ki sprejema odločitve o tem. Ampak spominjam se, pred enim letom v tej dvorani ste mi številni postavili vprašanje, zakaj ne uporabite instrumentov, ki vam jih zagotavljajo pogodbe, ko gre za zunanjo in varnostno politiko. Rekla sem, več kot pripravljena sem da bom v svojem mandatu te instrumente uporabljala. Pa tukaj ne gre samo za moje področje delovanja. To velja za vse naše politične odgovornosti na vseh področjih. Uporabiti moramo instrumente, ki so nam na voljo in instrumente, ki jih že imamo. Tukaj so na kocki življenja ljudi, tistih, ki smo jih videli na fotografijah in na milijonov tistih, ki jih ne bomo nikoli videli. To so tisti, ki preživijo, milijoni ljudi, obiščite taborišča v Libanonu, v Turčiji, eh, v Jordaniji, prisluhnite ljudem, da boste vedeli, o čem pravzaprav govorimo. Tukaj pa je na kocki tudi Evropska unija. Tudi za Evropsko unijo gre. Eh, ne skrbijo me razlike v zunani politiki. Seveda bomo še razpravljali o Rusiji, o Siriji, o zgodovini in preteklih zgodbah, tudi o nič cela sedmih odstotkih za razvojno pomoč. Ja, našli bomo načine sodelovanja in pa zbliževanja stališč. Eh, še vedno bodo obstajale razlike, ampak tukaj je na kocki pravzaprav obstoj Evropske unije. Zavedati se morate, kako nujno je to. Ne gre samo za življenja eh, ljudi, ki trkajo na naša vrata, ampak gre tudi za obstoj unije ali sploh smo unija ali ne. In na to vprašanje si bomo morali odgovoriti. Vprašali ste me nekaj konkretnih vprašanj, eh, ne bi se jim rada izognila. Eh, najprej eh, format ukrepanja. Samo v mednarodnih vodah bomo ukrepali, ne v libijskih teritorijalnih vodah razen če bomo imeli soglasje libijskih oblasti in če bomo z njimi sodelovali. Imeli smo že dva sestanka na to temo. Mm, ambasador je bil prisoten na obeh eh, in eh, upam, da bomo sodelovali tudi z vlado nacionalne enotnosti v Libiji. Evropska unija sama ne bo ukrepala prek svojih pristojnosti, torej prek odprtega morja, brez eh, partnerstva in eh, soglasja zadevnih strani. To nam je vsem zelo jasno. Druga stvar, eh, vprašali ste me o vlogi Evropske unije v Siriji. Stefanom Demisturo sem razpravljala o tem ravno pred kratkim, zdaj aktivno sodelujeva pri vzpostavitvi mednarodne kontaktne skupine, ki bi vključevala vse regionalne uh, oblasti oziroma predstavnike, ki imajo kakršenkoli vpliv uh, v tej krizi. Evropska unija kot taka tudi lahko odigra svojo vlogo. Vodilno vlogo pri tem pa imajo združeni narodi. To, kar mi želimo narediti in kar uh, lahko naredimo, je tisto, kar smo naredili v dialogu z Libijo. Uh, Ves evropski pritisk, vse instrumente, ki so nam na voljo, lahko uporabimo uh, za to, da se stvari rešijo. Ta pritisk zna biti zelo močan, čeprav se to vedno ne vidi. In uh, s tem bomo podprli delo posebnega uh, predstavnika Združenih narodov, Demisture, da bomo imeli vpliv v pogajanjih. Ali je Rusija tudi del te enačbe? Seveda tudi v iranskih eh, pogovorjih je Rusija sodelovala in to je pomagalo. Ali lahko to vodi eh, k drugačnemu pristopu, eh, da bo Rusija sodelovala tudi pri drugih dosejih, ki danes niso predmet razprave? Upam, da res. Ne vem, tukaj nimam odgovora. Mislim, da Rusija lahko odigra konstruktivno vlogo na Bližnem vzhodu. Upam, da jo bo, to ne bo spremenilo naše uh, politike do Ukrajine, ampak danes to ni tema pogovorov. No pa še čisto za konec ena stvar, ki jo je omenil Antonijo, naj to še enkrat eh, močno povdarim. Pristop Evropske unije uh, v boju proti Dajšu ni vojaški pristop. Obstaja vojaška komponenta tega in tukaj gre za koalicijo boja proti Dajšu. Določene države članice so tudi članice te koalicije ampak eh, glavni pristop je eh, pristop eh, dialoga. Predstavnik Jordanije nas je spomnil na to. Čestitam vam za vlogo, ki jo Jordanija igra pri tem. Tukaj gre za stvar načel, stvar sporočil, ki jih pošiljamo. Naša načela so to, da se zaščitijo manjšine in da nam uspe živeti skupaj v razlikah in za razlikami. Če bomo mi kot evropejci izgubili izpred oči ta dva elementa. To, da različne kulture lahko živijo skupaj in da se zaščitijo in spodbujajo človekove pravice, to uh, sta naša instrumenta v boju proti terorizmu. Če pa nam pri tem ne uspe, bo to spodbudilo terorizem in to na način, ki bo zelo, zelo močan in nevaren. Če tega ne bomo videli, potem bomo izgubili ta košček iz sestavljanke. Antonijo nas je pozval k odgovornosti na tem področju. Treba je zagovarjati možnost in sposobnost, da različne vere, različne etnične skupine živijo skupaj. Saj to je evropska zgodovina. To moramo zagovarjati. Kaj potem pridigamo, ko govorimo o zaščiti manjšin na Bližnem vzhodu? Hvala. Thank you, Federico, najlepša hvala za to sporočilo. Mislim, da se moramo vprašati, kaj nas bolj ogroža kot kristjane, da se zaščitimo ali da rešujemo življenja. Mislim, da je reševanje življenj najboljša zaveza, ki jo lahko damo kot kristjani. Gospod Avramopoulos. Najlepša hvala. Res nimamo časa za razpravo, zato bom omenil dvoje. Ta kriza, kriza neverjetnih razsežnosti je zamajala temeljne vrednote Evropske unije. In vsi imamo odgovornost za to, da zaščitimo vrednote. Pozivam vas, evropske poslance, da uporabite svoj vpliv, ki ga imate na nacionalne parlamente in na vlade držav članic in podprete komisijo in njene napore pri tem delu. Komisija je bila že od vsega začetka aktivna in to sem vam že povedal. Ravno zaradi vas pa smo uspeli izpostaviti te težave. Ampak zdaj se soočamo z izzivi, ki presegajo naše sposobnosti, naše zmogljivosti. Zato potrebujemo tudi pomoč držav članic. Ampak treba mi je dokazati, da eh, zmoremo odgovoriti na ta zgodovinski problem. To je globalna kriza. In zato moramo vsi prevzeti odgovornost. V preteklih mesecih sem precej potoval po tretjih državah. V Maroku sem bil, v Tuniziji, Jordaniji, Egiptu, Turčiji. In povsod sem videl prizore, ki jih nikoli ne boste videli, če ne boste šli tja kot jaz. In pomembno je, da tudi vi obiščete te kraje. Še posebej države ki sem jih omenil prej, ki so blizu Grčije, blizu Sicilije. Žal tisti, ki so izgubili svoje življenje pri poskusu prečkanja morja, nikoli ne bodo mogli povedati svojih zgodb. Dva, tri tisoč ljudi je že umrlo, se je že utopilo v sredozemlju, ampak to so zgolj ocene. Nikoli ne bomo izvedeli točnih številk o ljudeh, ki so umrli na poti v Evropo. Evropa mora biti odprta, gostoljubna. To je, mora biti naš duh in strinjam se z načali, ki jih je omenil visoki komisar Guterres prej. Treba se držati tega, kar je zapisano v listini o temeljnih pravicah o človekovih pravicah. Zapisal sem si tudi nekaj vprašanj iz razprave. Sicer jih je bilo več, ampak eh, na to bi se osredotočil. Schengen. Schengen je, kot veste, najbolj kakovosten, najboljši, najbolj prijemljiv dosežek Evropske unije. Po celotni Evropski uniji, zelo šengenskem območju, lahko potujemo brez potnih listin, in nikoli ne bomo dopustili, da se šengenski sporozum postavlja pod vprašaj. Nemčija je začasno nehala izvajati šengenski sporozum in to je nekaj, kar je jasno zapisano v šengenskem zakoniku. Ampak to je začasen ukrep, začasen ukrep. In pripričan sem, da se bo situacija kmalo zopet vrnila eh, na običajno. Ampak Schengen ne bo preživel brez solidarnosti. In trenutna situacija je preizkus tudi za Schengen. Potem trgovina z ljudmi. Poznate akcijski načrt zopr trgovino z ljudmi. To je nekaj, kar ste obrnavali tudi v parlamentu. In to je načrt, ki je uravnotežen. Načrt ki bo obrodil rezultate. Ampak pri tem je treba v delo vključiti tretje države in Federika to že zelo uspešno počne. To je ena od zunanjih razsežnosti te zelo občutljive eh, zadeve. Federika je predejala, da moramo storiti vse za to, da bomo rešili življenja na morju, da bomo zaščitili tiste, ki potrebujejo zaščito in da se bomo borili proti razlogom za migracije. In to pomeni tudi, da se moramo boriti proti tih utapcem. Kaj Evropska unija počne za pomoč Zahodnemu Balkanu na tem področju? Kot veste, obstaja predpristopna pomoč, instrument, ki je na voljo šestim balkanskim državam pri migracijski politiki. Tu imamo projekte, kot so integrirano upravljanje meja, potem sprejemni centri za prosilce za azil in begunce, boj proti tihotapcem ljudi. V begunski krizi v bivši Jugoslavijski republiki Makedoniji je komisija tej državi ponudila izdatno finančno pomoč. Gre za sredstva v višini približno 1,5 milijona evrov za humanitarno pomoč, ki jo jih bomo namenili Srbiji in pa Makedoniji. Poleg tega pa bomo drugim balkanskim državam in pa Turčiji namenili še dodaten milijon evrov. Komisija v tem kontekstu vsekakor sodeluje tudi z drugimi državami, to vam lahko zagotovim. Prav tako pa sodelujemo s Frontexom Mednarodno organizacijo za migracije in z UNHCR. Potem Mačarska. Vem, da smo vsi zelo občutljivi glede dogajanja na Mačarskem, ampak zagotavljam vam, da komisija pritiska na Mačarsko, da še bolj prilagodi svojo zakonodajo o azilu in spremlja situacijo. Pričakujemo, da bo Mačarska kmalo začela obveščati o razvoju dogodkov povezani eh, z azilno politiko. Kmalo se bom odpravil v Budimpešto in tam govoril z mađarskimi oblastmi o teh vprašanjih. Za zaprtimi vrati bomo govorili o resnici. Vse države članice morajo sprejeti svojo odgovornost, to je jasno. In prejšnji večer, tik pred koncem zasedanja, sem bil zelo utrujen in nekako na trnih in sem državam pač dejal, treba je končati z igricami in začeti izpolnjevati svoje zaveze. Ne bom izpostavljal posameznih držav, ampak moje delo je, da prepričam predsednike držav in vlad vseh evropskih držav, da sprejmejo filozofijo in delo, ki ga predlagamo. Komisija je bila pred enim letom res obtožena, da ni storila vsega, kar bi lahko, ampak leto zatem vam lahko zagotovim, da je komisija prevzela pobudo za zaščito vrednot Evropske unije. In ne smete pozabiti, da je komisija garant za spoštovanje eh, skupnih vrednot. Zato bomo storili vse. In kot sem dejal, migranska kriza je v Evropsko unijo unesla veliko dvomov. Mi, parlament, komisija in pa upam, da tudi svet, pa moramo storiti vse za to, da se to spremeni. Naša naloga je, da zaščitimo in ohranimo evropske vrednote in to je najpomembnejša stvar, ki jo moramo storiti pri svojem delu. Ne glede na to, smo li poslanci, komisari ali predsedniki držav in vlad. Hvala. Hvala, Dimitri, zdaj pa še Antonijo Guterres. Hvala, čisto na kratko bom odgovoril na vprašanja, ki so bila zastavljena tveganje za infiltracijo teroristov. To je tveganje, ki obstaja, ampak je minimalno. Borci in teroristi, ki prihajajo v Evropo in ki v bistvu eh, grejo iz Evrope v te države, eh, to počnejo ponovadi z letali in uporabljajo potne liste, ki so pravi ali pa ponarejeni, ampak če so ponarejeni, so to visoko kakovostni ponaredki. Za Zakaj mislite, da bi teroristi prišli v Evropo po kopnem? Zakaj bi šli ljudje tako dolgo pot in zakaj bi puščali v narekovajih svoje prsne vtise povsod, ki jih lahko mi zaznamo? Kar zadeva kvote in sekundarne premike, ne povem, da bi lahko tveganje res zmanjšali, ampak najprej moramo prisluhniti pomislekom ljudi, Eh, ljudi z, z kvotami in pa dozvoljenimi številkami. Tu moramo biti kar se da ustrajni. Seveda bi lahko navedel tudi nekaj več zakonitih možnosti za prihod v Evropsko unijo. Naj da primer. V Turčiji smo dali na voljo 58 možnosti za štipendije in več kot 20 tisoč študentov se je prijavilo na te štipendije. Če bi lahko Evropske univerze ponudile turškim državljanom 5000 štipendij in hkrati ponudile tudi študentske vizume, bi to bil ključni element za uh, celotno družbo v Turčiji. Konflikti med manjšinami in pa še posebej konflikti, v katere so upleteni kristijani. V takšnih konfliktih torej med etničnih konfliktih se lahko to prelije tudi v begunska taborišča. Tudi v teh taboriščih lahko pride do podobnih konfliktov. Ampak Libanon, Jordanija in ostale države, ki so sprejele sirske begunce, počnejo vse zato, da bi se to vrstni konflikti in izgredi preprečili. In v vseh teh državah bodo sirski begunci naleteli na zelo gostoljubne uh, razmere. Potem vprašanje financiranja PMA. 4,7 milijarde dolarjev je znesek, ki bo namenjen za to. Ampak eh, tu nam manjka še približno 60 odstotkov sredstev. 40 odstotkov že imamo, 60 pa še ne. In s tem, s to ceno lahko ponazorim, kaj točno nas še čaka. Seveda je treba pomoč v hrani okrepiti in sicer do ravni, ki smo jo bili priča pred nekaj meseci. Treba pa je tudi okrepiti naše zmogljivosti na področju sprejeme, na področju ponovne naselitve. Treba je izvesti poglobljeno analizo o stanju v sosednjih državah Sirije. najboljša ocena pravi, da bomo lahko ponovno naselili približno 10 odstotkov beguncev. Ne vem pa, ali bomo lahko presegli 400 tisoč ljudi. Govorili smo tudi o solidarnosti in ne da bi želel biti ciničen, bi dejal, da je zdaj na kocki več kot pa samo uh, ciničnost. V bistvu ne gre toliko za cinizem, gre to bolj za samo všečnost in za egoizem. In te države, ki zdaj izvajajo neprijetne ukrepe, to počnejo samo zaradi lastne koristi. Evropa je pred velikimi izzivi v gospodarstvu, v, zelo na področju varnostne politike. In samo, če bomo enotni, lahko to krizo oziroma te krize prestanemo, če ne pa bomo postali irelevantni na globalni ravni. Hvala. Najlepša hvala za te besede. Zahvalil bi se Federiki Mogherini, Dimitrisu Avramopolosu in Antoniju Guterešu. Hvala za to, ker ste bili z nami, ker ste bili pripravljeni na razpravo in ker ste bili potrpežljivi. Razprava je bila zelo dobra in nas nekako usmerja v pravo smer. Še posebej pa bi se zahvalil kolegov, kolegom iz naših sredozemskih sosed, iz Turčije, iz Maroka in ostalih držav. Zelo produktivno dopoledne za nami. Bi pa pomen, omenil še nekaj. Vsi vemo, kje so pomankljivosti in kaj so te pomankljivosti. In če zdaj razumem včerajšnji svet, potem bo prišlo do glasovanja z večino. In tudi jaz svet pozivam, da začne s tem postopkom in da začnejo tudi seveda z zakonodajnim postopkom, kar se da hitro. Parlament je na to pripravljen. Toliko sestankov organiziramo, tri na teden, naprimer, ko je šlo za grško krizo in ne vem, zakaj štiri tedne, zakaj naj bi štiri tedne čakali na še en svet. Ministri za notranje zadeve se morajo sestati prej kot pa 9. oktobra in odločitve sprejeti prej. Najlepša hvala in hvala, ker ste bili z nami. have now short panel with Mrs. Zdaj pa sledi še krajši panel, ki ga bo vodila gospa Valenciano skupaj z nevladnimi organizacijami. Yeah. Yeah. Eh, bueno, por favor, vamos a. Dobro. Eh, zdaj bomo skušali prisluhniti še našim gostom, zunanim gostom. Zato vas vse prosim, da zasedete svoje mesta tisti, ki želite ostati in da čim prej odidete tisti, ki želite oditi. Danes zapovdne smo analizirali katastrofo in analizirali jo bomo še naprej. V tej katastrofi pa lahko vidimo en eh, žarek upanja in to je delovanje mednarodnih humanitarnih organizacij in agencij, ki so prisotne na terenu in ki spremljajo eh, ljudi, ki želijo prečkati morje, ki so hodili mesece, ki morje že prečkajo. Zato smo želeli tudi tem organizacijam dati priložnost, eh, da nam predstavijo svoje težave, soočajo se z hudimi problemi, imajo pa na voljo zelo malo sredstev, čeprav včasih predstavljajo edino upanje za begunce. Pravzaprav za te obupane ljudi, ki niti še begunci niso. Gospa Lindy Skurum je eh, eh, z nami, ona je nujna koordinatorka operacij reševanja v sredozemlju. Predstavlja pa organizacijo Zdravniki brez meja. Eh, gospa takoj dobi besedo, ker nimamo več veliko časa. Najlepša hvala, da ste prišli in izvolite besedo. Hmm, sorry, Najlepša hvala, ker ste me povabili. Jaz nisem samo predstavnica za neko brezmeja, ampak v bistvu predstavljam vse, ki jim pomagamo. Zato bi najprej tudi dejala, da sem nekoliko razočarana, ker smo na, volj, na vrsti zdaj, ob koncu razprave, ko so že vsi odšli na kosilo. Uh, Nekaj dnevi sem srečala skupino oziroma gospoda iz Sudana, ravno kar je bil rešen oziroma smo ga prevzeli z gumestega čovna in premestili na našo ladjo. Bil je samo v kakih lačah in na njegovih rokah sem opazila opekline, pa tudi druge po telesu je bil opečen zaradi eh, motorja na čovnu in dejal mi je, da če me boste odpeljali nazaj v Libijo, bom skočil v morje. In V šestih tednih, kar sem bila, kar sem bila na morju, sem to slišala večkrat, vsak dan. In če ste enkrat tam, v teh eh, državah, si jih želite samo ven, kamorkoli. In tako upani boste, da boste šli tudi na enega od teh nevarnih čovnov. V bistvu je logika takšna, nočem ži, ne živeti, ne umreti v Libiji, zato bom raje šel na čovn in morda umrl na morju. Vse bom storil zato, da grem od tu. Situacija tam je res katastrofalna. Ljudje so v zaporih, so zasužnjeni, so posiljeni. Grozne zgodbe poslušamo in to so izkušnje, ki so se me dotaknile. Ko na reševalnih akcijah srečujemo na stotine ljudi na posameznem čovnu, ki se bo potopil ali, da, ali pa prevrnil, je to izjemno, izjemno um, naporno, tako čustveno kot tudi fizično. Ampak po drugi strani, če te ljudi uspemo rešiti, je to veliko olajšanje. Potem smo na, tem, na naši ladi um, z ljudmi, ki smo jih rešili, pluli nazaj proti Italiji in poslušali ljudi, ki smo jih rešili. To niso številke, to so ljudje, to so babice, detki, očetje, matere, otroci. Vsi imajo svoje zgodbe, svoje usode, bojijo se za svoje življenje in to je edini način, kako jih lahko rešijo. Se pravi, da grejo na te čovne. To so zgodbe, ki bi jih morali slišati tudi vi, kajti tako lahko spremenimo celotno begunsko zgodbo. To so stvari, ki bi se lahko zgodile tudi vam. In to so ljudje, ki so enaki kot mi. Zato je treba ukrepati zdaj in nehati govoriti. Povedala bi zgodbo o Ananu, ki je iz Nigerije. Star je štiri leta in pred nekaj meseci je pobegnil pred nasiljem Boko Harama skupaj s svojimi brati in sestrami in pa staršema. Imel je zelo velike oči in iskal je svojo mati na tej ladji, ampak ni je na tej ladji, ni pa je mogel najti, ker je umrla na morju. Pet ljudi je na morju umrlo v tem primeru zaradi dehidracije. Ena od eh, njih je bila tudi mati od Anana. In ne vem, kako lahko potem takšne otroke prepustimo same sebi, brez staršev. Nihče ne bo skrbel za njih. V tem primeru v bistvu ni več važno, ali ste živi ali ne, ker nihče ne bo skrbel za vas. Na sredozemlju je v bistvu med življenjem in smrtjo odloča nekaj ur. Če uspemo ljudi rešiti pravočasno, potem bodo živeli, če ne, potem bodo umrli. Potem je tu Džemande, mladenič, 18-letni mladenič iz um, ehm, slovno koščene obale. In to je njegova zgodba. Leta 2011 je pobegnil pred vojno iz slonokoščene obale. Pobegnil je s tricem, kajti njegova starša sta bila mrtva. Ne vem, kako je končal v Libiji, ampak tam smo ga srečali. Potem pa je bil ubit še njegov stric. In zadnja leta je preživel kot mladoletnik v Libiji tudi on je imel veliko opeklin po svojih rokah, pa tudi um, precej brazgotin od um, pretepanja. Z njim sem govorila tudi po izkrcanju v Italiji. Tam, e, torej, ko te ljudi izkrcajo na obali, jih e, najprej preverijo oziroma pregledajo zdravniki, pogledati, če imaš kakšne bolezni, že mergarje, ebolo ali kaj drugega. Ampak ti postopki so res zelo um, človeka nevredni. Sem, dejala sem mu tudi, da mora izprazniti svoje žepe, kajti če ne, mu bodo to vzeli. In iz žepa je potegnil majhen papirček, na katerem je bil njegov zaklad. To je bila fotografija njegovih staršev z dojenčkom in ta dojenček je bil Džemande to je edina stvar, ki jo ima. Nič nima, ne prtlage, ne oblek, ničesar, samo sliko, znamo, fotografijo sebe in svojih staršev. Džemande je samo mladenič, ki si želi boljšega življenja v Evropi in beži iz Libije, zato bi preživel. To so samo tri od stotine zgodbic, ki sem jih slišala oziroma zgodb, ki sem jih slišala. Razumeti morate, da je danes biti zelo nevarno migrant, ki je v Libiji, zgolj po tranzitu. Kajti številne ljudi se zasužni, pohablja, pretepa. Edina možnost, ki jo imajo, je, da gredo na morje, da se ukrcajo na enega od čovnov in skušajo priti čez sredozemlje. Ampak zelo majhna je možnost priti v Evropsko unijo. Kajte, če že ostanejo na tem čovnu, potem so dehidrirani ali pa močno opečeni. Ti čovni se lahko prevrnejo, na njih ni dovolj hrane, vode in zelo majhna možnost je, da pridejo do italijanske obale. Prejšnji petek je organizacija MSF napisala odprto pismo vsem predsednikom državnih vlad in, jim, in jih pozvala, da omogočijo odprt prehod, prost prehod tem ljudem v Evropsko unijo, kajti način, kako jih obravnavamo, je človeka nedostojen. 15 let že delam v okviru MSF v Evropi na področju migracij. Danes so naše ekipe povsod, v Italiji, Grčiji, na migranskih poteh proti severu Evrope in vsak dan smo priča posledicam te politike. Še enkrat pozivam, da prisluhnete našemu oziroma vašemu humanitarnemu duhu in pomagate tem ljudem, kajti ne gre za številke, gre za solidarnost, gre za spoštovanje človeškega življenja in za ustvarjanje prostora humanosti. Mi želimo tem ljudem ponuditi zatočišče, hrano, varnost in pa dostojanstvo. Gre za te ljudi. še naprej bom govorila v njihovem glasu. In upam, da boste vsi, ki ste še tu svojim kolegom to povedali, vsem tistim, ki so že odšli na kosilo. To je nujna situacija. Mislim, da države niso sočutne. Ljudje smo sočutni. Ljudje nam dajajo, donirajo, darujejo denar in ljudje izkazujejo sočutje. Zdaj je treba delovati. Zdaj mora tudi država članice izkazati več sočutja. Hvala. Muchísimas gracias. Voy a dar rápida. Najlepša hvala. Besedo bom dala še drugim gostom. Gospa Hurum, me poslušate? Gospe Hurum, želim povedati, da se povsem strinjam eh, z njenim ogorčenjem, tudi sama bi to želela javno izpostaviti. Organizacija tega sestanka je bila zelo zapletena. Želeli smo govoriti s predstavniki eh, drugega brega sredozemlja in ko smo načrtovali ta eh, sestanek, kriza beguncev še ni bila tako zaostrena, nismo se vsi zavedali eh, pomena tega zaslišanja oziroma te predstavitve. Zdaj pa je kar naenkrat eh, eh, ta sestanek potem zelo pomemben. Sama sem predsednica pododbora za človekove pravice, bila sem odvisna od organizatorjev v odboru za zunanje zadeve. Zelo težko je bilo uskladiti čas, številni so se želeli danes oglasiti. Se pa strinjam in javno izražam svoje ogorčenje na tem, kako uh, je bila načrtovana časovnica za ta del sestanka. Vi prihajate od zunaj, upravljate ogromno delo, upravljate delo, ki ga ne opravijo vlade. In to, kar zdaj govorim, je javno, vse se snema. To želim povedati v okviru svojih pristojnosti. Eh, prosim vas eh, za popravičilo te vaše besede bodo videli potem vsi kolegi, kajti eh, videoposnetke bomo poslali vsem. Eh, imate pa povsem prav in se strinjam z ogorčenjem. Edino, kar lahko povem, je, da se to ne bo več zgodilo. Vsaj v našem odboru lahko zagotovim, da bomo organizirali posebno srečanje s humanitarnimi organizacijami po mojem mnenju so te organizacije edine, ki sploh kaj naredijo. Res mi je žal, da so se stvari tako odvile. Zdaj pa bom besedo dala gospe Aniti Kinsileto. Uh, gospa Pega je z Finske, je pa članica izvršnega odbora Evrosredozemske mreže za človekove pravice. Izvolite in najlepša hvala za vaš prispevek. Najlepša hvala in hvala vsem, ki ste ostali v dvorani, zato da bi slišali tudi naši, naše prispevke. Veseli me, da sem dobila to priložnost, da spregovorim na tej razpravi, govorim v imenu celotnega omrežja. Živimo v posebnem času, ki eh, nam omogoča tudi določene priložnosti. Uberemo lahko eh, evropski pristop k eh, migrantom in beguncem. Govorimo o migrantih in beguncih, o priseljencih in beguncih, eh, o vseh ljudeh, ne glede na to, če imajo pravico do mednarodne zaščite ali ne. Vsak dan smo priča tragedijam in eh, groznim zgodbam ljudi, ki zapuščajo svoje države zato, da bi našli za to šišče. Načelo prostega gibanja je bilo včasih eh, spoštovano Evropske unije, sedaj pa nastajajo zidovi, nastajajo prepreke te se dvigajo med eh, Marokom in Španijo, Grčijo, Bolgarijo in Turčijo kot v preteklosti, ampak tudi med Izraelom in Egiptom in Alžirijo in eh, Marokom. Pričo pa smo tudi solidarnosti državljanov eh, na severu in na jugu, ki prepoznajo te ljudi kot ljudi, kot človeška bitja. Kar se tiče vojne v Siriji, vam delimo eh, naš dokument o naših stališčih, kjer najdete vrsto priporočil eh, v tej smeri. Kot vsi vemo, eh, Jordanija, Libanon in Turčija, sosednje države, izkazujejo največ odgovornosti sedaj že peto leto. Evropske države pa šele sedaj razmišljajo o spremanju ukrepov, s katerimi bi pomagali. Eh, ljudem, ki že leta trpijo. Več je treba narediti in to ne zgolj tako, da podpiramo sosednje države Jordanijo in eh, Libanon. Humanitarna podpora mora biti centralno upravljena, še vedno je nujna, obene pa moramo poskrbeti za zakonite, varne poti v Evropo in to takoj. Če želimo rešiti vprašanje beguncev iz Sirije, potem potrebujemo ustrezne centre za ponovno naselitev, eh, kapacitete morajo biti povišene, tako da bomo lahko pomagali tudi tistim, ki so že bili sprejeti in da ne bodo več čakali v vrstah, čakali na odločitve. Pogajanja o načrtih o premestitvi prosilcev za azil iz ene države v Evropi v drugo državo, tako da bi zmanjšali eh, pritisk na določene države je treba prilagoditi uh, in izboljšati. Evropska unija bi morala ponovno naseliti vsaj pet odstotkov beguncev. Uh, ko smo zbirali številke, smo videli, da je beguncev 4 milijone, sedaj pa so te številke še večje. Te kvote pa uh, ne smejo razumestiti drugih. Uh, instrumentov in drugih skupnosti, ki naprimer že dolgo prosijo za ponovno naselitev. Takoj moramo rešiti življenja beguncev iz Sirije, obenem pa ne smemo pozabiti na tiste, ki bežijo iz drugih držav, pred drugimi konflikti, pred drugimi diktatorji, ker eh, prav tako prihaja do eh, kršitev človekovih pravic iz dneva v dan. Več kot pol, eh, pol milijona beguncev po ocenah UNHCR in drugih organizacij prihaja tudi iz drugih držav, ne zgolj iz eh, Sirije, naprimer iz Iraka, Afganistana, Eritreje, Somalije in Sudana. Ti ljudje ponavadi nimajo veliko pravic, nimajo dostopa do trga dela, do izobraževanja ali pa eh, zdravstvene oskrbe. Prekerni pravni status pomeni, da jih lahko Eh, siva ekonomija izkorišča, obenem pa so predmet diskriminacije tam, kjer živijo. Kvote za sirice moramo torej vzpostaviti poleg eh, nacionalnih kvot, ki že obstajajo. Obenem izpostavljamo tudi dejstvo, da moramo vključiti tudi palestince eh, v sistem ponovne naselitve. Priporočili smo tudi uporabo drugih instrumentov, ki že obstajajo, zato da bi odprli dostop do Evropske unije, naprimer uporaba humanitarnih vizumov, eh, drugih posebnih vizumov, eh, zagotavljanje združevanja družin za begunce iz Sirije, nekateri namreč že imajo družinske člane v Evropi. Dovoljenja za bivanje eh, morajo biti dolgoročna tako da omogočimo združevanje družin in eh, preprečimo potovanje skozi tranzitne države oziroma preprečimo kršitve človekovih pravic v primeru Sirije. Spoštovati je treba mednarodne konvencije, naprimer konvencije o beguncih eh, iz leta 1951 in protokol iz leta 1976. Eh, izvajati je treba tudi azilno Eh, pravo, ki je v veljavi. Poleg tega imamo tudi eh, zakonodajo z področja mednarodne zaščite iz leta 2013, ki je začela veljati leto pozneje. Organizacije civilne družbe so bile del procesa že od samega začetka sprejemanja te zakonodaje, ampak naše eh, sesterske organizacije v Turčiji so povedali, da bi izvajanje te zakonodaje zahtevalo Eh, tam celo vojsko pravnikov, če bi želeli eh, zagotoviti ustrezno izvajanje. Dostop do azila, do zakonodaje seveda ni dovolj. Eh, to neke države še ne naredi, ne naredi varne za begunce. Upoštevati je treba volatilnost v določeni regiji in upoštevati dejstvo, da Eh, pravna reforma na področju azila in migracij še ni dovolj. Obstoj eh, sporazuma o ponovnem sprejemu, kot to velja za Turčijo in EU, še ni dovolj. Predlagani seznam varnih držav, na katerih eh, najdemo Turčijo, tako ni ustrezen. Kritični smo do ideje, da je lahko država označena za varno za kogarkoli, še posebej glede na to, da prihaja do več nasilja v Turčiji, ne zgolj na vzhodu eh, države, ampak tudi drugot, naprimer v mestu Elenja. Spregovoriti sem želela še o Maroku, ki se ne pojavlja tako pogosto v medijih v tem trenutku. Vseeno pa je to primer države, kjer eh, potekajo in se izvajajo pravne reforme, dostop do socialnih in ekonomskih pravic pa ni najboljši pravica do zdravstvene oskrbe, naprimer, je predvsem v rokah mednarodnih organizacij. Dostopa do trga dela praktično ni, dostopa do izobraževanja prav tako ne, odvisno, eh, kje živite. Še enkrat pa bi radi izpostavili, da eh, na tej razpravi govorimo o migrantih, o vseh, ki prečkajo mednarodne meje, ne zgolj o beguncih. Begunci imajo posebne pravice, to je res, in potrebujejo pravne pravice eh, dostopa do področja Evropske unije. Potrebujemo dodatne ukrepe, tako da preprečimo to nepotrebno trpljenje in nepotrebne kršitve človekovih pravic, do katerih prihaja iz dneva v dan. Bojimo se, da bo vojaška operacija na obali Libije eh, zgolj povečala stroške potovanja eh, migrantov. To pomeni, da bodo migranti še bolj pritisnili na druge države, naprimer na Trčijo in eh, na južno obalo sredozemlja na poti v Maroko. Evropska unija mora eh, sprejeti ukrepe, ne sme ostati zgolj pri besedah zaščine, zaščite in eh, spoštovanja človekovih pravic. Zagotoviti je treba zakonite in varne poti v Evropsko unijo. To je edina razumna pot naprej, to je edini način boja proti tihotapcem, proti trgovini eh, Eh, z ljudmi. S tem bi preprečili tudi popolnoma nepotrebne eh, smrti ljudi na morju. Tukaj se bom ustavila. Hvala za pozornost. Los interpretes también se van a comer. Esto... Eh, hvala, upravičujem se, ampak tudi tolmači bodo morali na kosilo. Zdaj pa besedo dobi gospod Leon Prop, ki je direktor urada EU pri Mednarodni federaciji Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Izvolite. Um, Najlepša hvala. Govorim v imenu Mednarodne eh, federacije Rdečega križa in Rdečega polmeseca. Sprejeli smo dodatne ukrepe po sredozemlju, mobilizirali naše osebe za to, da bi pomagali vedno večjemu številu eh, ranljivih migrantov. Naše delo se vrti okrog spoštovanja dostojanstva in pravic vseh migrantov, ne glede na to, kakšen pravni status imajo. Pomagati želimo vsem, ki so eh, pomoči potrebni, ne glede na to, če gre za begunce, ki eh, bežijo pred vojno, pred preganjem, če so to ekonomski migranti na začetku ali pa na koncu procesa, če so kakšne druge vrste migranti. Omenili smo Bližnji vzhod in eh, Severno Afriko, to niso zgolj zelo pomembne tranzitne države za milijone beguncev, to so tudi. Okay države, kjer eh, migranti ostanejo. Že leta sodelujemo s temi državami in pomagamo eh, migrantom. Naprimer zatočišči s humanitarno pomočjo, zdravstveno skrbo v Jordaniji, Turčiji, Libanonu, Egiptu, sodelujemo z vladami, sodelujemo uh, Eh, z agencijami Združenih narodov in drugimi partnerji. Poskušamo zagotoviti zaščito in omogočiti dostop do različnih storitev eh, neregularnim migrantom v celotni regiji. Po jutrišnjem bomo v Tunisu sprožili nov eh, načrt odziva s katerim se bomo osredotočili na sredozemlje in sosesko. Osredotočili se bomo na tri elemente. Prvič, humanitarna pomoč. Danes dopolna smo slišali, kako nujna je ta pomoč. Uh, drugič, drugi stebr je zaščita. Tretji stebr je pa prav tako zelo pomemben in to je javno osveščanje. Eh, ozaveščanje javnosti eh, na področju spoštovanja raznolikosti, eh, ne nasilja in socialne kohezije. Načrt zajema približno 100 milijonov evrov, iščemo še približno 25 milijonov evrov s tem želimo pomagati različnim migrantom. Obenem smo eh, že sprožili poziv za eh, takošno humanitarno ukrepanje na Mačarskem, v Srbiji in v nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji, pa tudi v Italiji in drugot. Tudi znotraj Evropske eh, unije Rdeči križ v Belgiji, Nemčiji, Avstriji in drugot stopnjuje svoje delo, zato da bi omogočil dostop do Eh, strehe nad glavo in podprl in pomagal migrantov, ki prihajajo. Podpirali bomo tudi izvajanje druge faze skupne eh, evropske azilne eh, politike oziroma sistema, zato da bi zagotovili ustrezne spremne pogoje in to vsak dan. Trenutni humanitarni izzivi zahtevajo precej širši in bolje koordiniran pristop. Če želimo zbrati sredstva, ki so potrebna in če želimo zagotoviti solidarnost pri sprejemu in zaščiti tistih, ki so najbolj ranljivi. V tem smislu želim eh, z vami deliti eh, nekaj izzivov, s katerimi se soočamo. Imam eh, nekaj komentarjev, ki bi lahko morda pomagali pri sprejemanju ustrezne politike. Najprej dostop do zaščite, eh, spoštovanje pravic in eh, dostop do storitev, ne glede na to, kakšen je pravni status osebe. Najprej moramo definirati ulogo humanitarnih organizacij, ki nudijo neposredno pomoč in podporo. To je še posebej pomembno na mejah, pri eh, prehodu meja, pri prvem sprejemu. Vsi smo že videli podobe, videli smo fotografije in slišali zgodbe o tem. Razmisliti je treba tudi o ranljivih migrantih v tranzitu. Pogosto so ti v eh, neregularni eh, situaciji. Tukaj je več izzivo. Naprimer, eh, boj proti tihotapcem ponavadi kriminalizira pomoč migrantom, ki so v neregularni situaciji. Ti migranti so najranljivejši, tako znotraj Evropske unije, kot tudi zunaj meja Evropske unije. Politika za eh, boj proti neregularni migraciji, eh, boj proti tihotapcem, ne sme nadomestiti spoštovanja pravic in potreb tistih, ki pogosto nimajo druge alternative, kot da se obrnejo k organiziranemu kriminalu in tihotapcem. Tisti, ki nudijo pomoč, bodi si posamezniki, bodi si organizacije, ne smejo biti kriminalizirani zaradi eh, solidarnosti, ki jo izkazujejo. Obenem je treba razmisliti o praktičnih posledicah vzpostavitve tako imenovanih vročih točk v eh, Grčiji, Italiji in drugot. Spoštovati moramo administrativne postopke, obenem pa ne smemo dovoliti, da eh, ti postopki ogrozijo dostop za humanitarne agencije in organizacije do beguncev in drugih migrantov sama migranska pot eh, poraja več vprašanj, več izzivov. Pogosto ljudje potujejo eh, mešano, izpostavljeni so različnim teganjem, kar pomeni, da so na različne načine ranljivi. Evropska unija in države članice morajo bolje razumeti dinamiko in tveganja, ki se pojavljajo eh, na poti in ki in ki vodijo k večji ranljivosti določenih skupin. Vsi imigranti uh, eh, morajo biti vključeni v takšno analizo. Upoštevati moramo njihove uh, potrebe in njihovo ranljivost. Zagotoviti je treba zdravniško in psihološko podporo, takoj ko migranti dospejo do meja. Migranti morajo dobiti informacije v jeziku, ki ga razumejo, tisti, ki uh, se bojijo za svojo varnost, morajo imeti dostop do ustreznih eh, azilnih postopkov. Mučenje, posilstva in eh, drugi načini fizičnega in eh, psihološkega nasilja morajo biti preprečeni. Na to naslednja točka, o tem smo že govorili, varne in zakonite poti v Evropo. To je še vedno prioriteta. V zadnjih letih smo večkrat povdarili, kako pomembne so pravne poti v eh, Evropsko unijo. Okrepiti jih je treba, tako da bomo zmanjšali popraševanje po tihotapcih, še posebej to velja za tiste, ki so najbolj obupani in uh, iščejo zaščito, iščejo zatočišče. Objavili smo dokument o ponovni naselitvi, nekaj kopij lahko najdete tukaj v dvorani. Število mest je še vedno zelo nizko. Uh, ne dovolj visoko, glede na to, koliko ljudi trenutno potrebuje mednarodno zaščito. Države članice, ki še ne izvajajo uh, rednih programov ponovne selitve, bi morali te sprejeti. Več je treba narediti tudi, uh, kar se tiče humanitarnih vizumov. Pozdravljamo resolucijo parlamenta v, v zvezi s tem. Dovolite mi, da se na kratko dotaknem še zasedanja včeraj oziroma sinoči. noči. Zelo malo napredka je bilo vidnega na tem zasedanju. Mi pa pozdravljamo vsak najmanjši korak v smeri več solidarnosti, tako znotraj Evropske unije, eh, kjer imamo nekaj konkretnih korakov v smeri eh, premestitev. Upamo, da bo teh korakov še več. Pozdravljamo tudi solidarnost zunaj Evropske unije, več finančne solidarnosti za sosednje države, Sirije eh, in pa več možnosti za ponovno selitev upamo, da bodo eh, dodatni ukrepi sprejeti eh, na ta način, da bodo zagotovili dostojanstvo in dostojno življenje vseh migrantov. Eh, z veseljem bomo odgovorili na kakršnakoli vprašanja. Hvala. Najlepša hvala vsem. Hvala za vašo pozornost. Upam, da smo prispevali vsaj k temu, da uh, se problemov bolj zavedajo kolegi, ki so tukaj. Uh, časa za vprašanje zdaj ni nažalost, zato ker bomo izgubili tolmačenje. Uh, žal mi je, da ni ostalo več kolegov. Sestanek je bil organiziran prepozno, ampak povabili vas bomo še enkrat na sestanek odbora za človekove pravice naša poročevalka na temo migraciji bi se rada oglasila, pa se ne more, ker nam že zdaj eh, tolmači delajo uslugo, da so ostali dlje, kot eh, je bil sestanek predviden. Najlepša hvala vsem.